Na voljo imate popolno tolmačenje z izjemo estonščine, latviščine in malteščine. Druga zadeva. Imeli bomo izredni sestanek 17. oktobra od 3 do 6, tako da bomo lahko spregovorili z direktorjem Žan Maklinom Madleda izvršnim direktorem Evropske agencije za okolje. To bo od 3 do pol 7. Potem sprejeli bomo tudi skupino nemških obiskovalcev. Gre za nemški rdeči križ. Prihajajo. Potem jim bomo izrekli dobrodošlico. Oni bodo tu približno 40 minut. Še zadnja stvar kar zadeva sistem emisijskih kvot. So številne države za obdobje 2013-2018 dobile dovoljenje za približno 700 milijonov. To so brezplačni krediti, Komisija nam bo posredovala tudi mnenje v šestih mesecih. Imamo novo vlado na Danskem po volitvah. To je Ida Oken, socialistka po Svedokenu, ki je ministrica za okolje, potem ministrica za zdravje je Astrid Krak eh, iz skupine socialistov, za podnebje pa ministrica iz radikalnih vrst. Še zadnja stvar, naša kolegica Lena Ek je bila imenovana na položaj eh, ministrice za okolje na švedskem. Čestitke. To je zaenkrat vse, kar zadeva naša sporočila. Tretja točka na dnevnem redu predlagam, da sprejmemo zapisnike sej 23. in 25. maja in 14. in 15. junija. Nimate nič proti. Zato se vam zahvaljujem. Zdaj se bomo konkretno lotili prvega, prve točke na našem dnevnem redu. Gre za eh, vesolsko strategijo Evropske unije, ki koristi državljanom. Gospod Tatarela je naš poročevalec. Izvolite. Z velikim veseljem vam predajam besedo. Hvala, gospa predsednica. 4. aprila je komisija predstavila sporočilo za vesoljsko strategijo Evropske unije, ki koristi državljanom. V zvezi s tem sporočilom moramo izreči svoje mnenje. Pristojni odbor pa je odbor za industrijo. Ta dokument je treba pozitivno sprejeti. Sama komisija je nekaj mesecev zatem, po 4. aprilu, z popolnoma nerazumljivim pristopom in skoraj schizofrenim pristopom izbrisala program GMS e iz predloga načrta za večletno financiranje. To pomeni, da v večletnem proračunu komisija ne predvideva dodatnega financiranja GMS-a. E To pa je program, ki je po našem mnenju in tudi po mnenju komisije vodilni program Evropske unije. Kdo bo financiral nadaljevanje tega programa po mnenju komisije? To bi morale storiti same države članice, ki bi morale dati na voljo potrebne denarna sredstva. Gre za 843 milijonov letno za skupnih 5841 milijonov evrov. Sam menim, da je ta izbira komisije napačna in bi se zaradi tega morali močno zaprstaviti. Svoje stališče bi morali izraziti močno in jasno. Torej predlagam odboru, da sprejmemo odločitev soglasno, zato da bo komisija spremenila to usmeritev in da bo ponovno predvidela financiranje za program GMS. E Sicer pa bi lahko sklepali, da se je komisija odpovedala temu, da bo financirala svoj program in bomo torej lahko rekli, da je resnična izjava, ki že nekaj časa kroži, da ima komisija težave pri financiranju velikih znanstvenih programov, kakršen je GMS. E Prav v tem odboru smo večkrat, skoraj vsak dan, na vsakem sestanku, razpravljali o okoljskih vprašanjih, o vprašanjih, ki zadeve podnebne spremembe, CO2 in tako dalje. GMS e je program, ki bi bil lahko zelo koristen prav za te vidike, ne samo za okolje. Naj vas spomnim, da je lahko pomemben tudi za samo varnost Evrope, za varnost na mejah, za pomorski nadzor. to je pomembno ne samo za italijane, temveč tudi za francoze, špance in tako dalje. Na območju sredozemlja bi nam GMS e pomagal tudi pri odnosih z afriško celino, ki potrebuje take programe. Sreda, sama afriška celina ni sposobna razpolagati sama s takimi programi. Zaradi tega bi nam to pomagalo pri sodelovanju. Zaradi vsega tega v, se v svojem mnenju zaustavljam predvsem pri potrebi, da bi moral ta program biti še naprej financiran strani komisije. Hvala. Uh, Najlepša hvala za to predstavitev, ki je bila zelo kratka in natančna. Gospod Prodi, izvolite. Hvala, gospa predsednica strinjam se s tem, kar je dejal kolega Tatarella. Rad bi poudaril še nekaj vidikov. Gre za nenadomestljivo vlogo, ki jo opravlja ta vesolska infrastruktura za izvajanje evropskih politik. Spregovoril bi naprimer tudi o okoljskih pomenih konstelacij Galileo, kar zadeva podporo sistemu Cesar. Gre tudi za nov sistem nadzora nad letalskim prometom. S tem bi veliko privarčevali, približno 15 odstotkov goriva, prav zaradi racionalizacije Ruth. In zaradi tega, ker ne bi imeli več tako velike zasičenosti letališč. Ko letala pristajajo ali vzletajo. Gre torej za področje, ki je nujno potrebno za evropske politike. in za vse konstelacije satelitov, ki se omenjajo tudi v sporočilu komisije. Sam bi šel še dlje od tega, kar je dejal kolega Tatarella. Ne gre samo za priporočilo, gre za nujno potrebo potem, da ne prekinemo financiranja GMS-a. E ta evropski program za spremljanje zemlje je izredno pomemben za vse politike, tudi za nadzor nad emisijami CO2. -ja. Pomemben je tudi za nadzor segrevanja ozračja. Potem bi spomnil tudi na vse politike ohranjanja gozdov, predvsem tropskih gozdov. Gre torej za konstelacijo satelitov, ki je po mojem mnenju evropska infrastruktura. Zradi tega menim, da bi bilo napačno, če bi, se, če bi pozivali k financiranju posameznih držav članic. To so evropske konstelacije in imajo dodano vrednost samo, če se zgradijo in če se vodijo na evropski ravni. Če je to evropska infrastruktura, bi spomnil na to, kar je dejal predsednik Baroso v svojem sporočilu Uniji prejšnji teden v Štrasburgu. Moramo biti pogumni. Kolega bi prosil za soglasje, zato da bi delovali še odločneje to pomeni, da če je to evropska infrastruktura, mora biti umeščena v evropske programe. Potem, prav zaradi tega, ker se nahajamo v gospodarski krizi, so te vrste infrastrukture zgleden primer, kjer lahko ukrepamo s tako imenovanimi kenezijanskimi programi, ker so to zares neobhodno potrebni inštrumenti in to so tudi zidaki, na katerih gradimo našo bodočnost. Potrebno je torej odločno in pogumno investiranje v to infrastrukturo, s tem se bomo pripravili na našo bodočnost. To je tudi ukrep, ki je lahko odločilen za to, da bomo izšli iz te gospodarske krize. te naložbe morajo biti obravnavane kot evropske naložbe. Moramo torej dati zagona takim programom, ker so nujni in če jih bomo izvedli hitro, bomo lahko z njihovo pomočjo tudi hitreje išli iz te gospodarske krize. Hvala. Najlepša hvala.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 o katerem ste govorili. O tem smo govorili tudi prejšnji teden, ko smo razpravljali o poročilu Gardini, ki se nanaša na evropsko civilno varnost. Govorili smo o spremljanju zemlje in o posledicah podnebnih sprememb, vendar bi se povrnila tudi k evropski industrijski politiki ne moremo razpravljati o tem, da bi morali imeti veliko evropsko industrijsko politiko, morali bi imeti tako imenovane industrijske čempione, vendar, če nimamo na voljo proračunskih sredstev, nima smisla o tem razpravljati. Zaradi tega je zelo pomembno, da vplivamo tudi na Evropsko komisijo, tudi na svet in na naše kolege iz odbora za proračun. Tako da bo predvideno to financiranje. Sicer ne bomo dosledni z našimi razpravami. Danes zares potrebujemo tako doslednost in tudi veliko dobre volje. Najlepša hvala, gospa Grostet. Kar šliter. Like that, uh... Ja, bi povedal samo to kar so povedali že drugi o tem, kako je gmes koristen in tako naprej. Ampak to naj bi sofinancirala tudi industrija, pa to ni delovalo. In že zdaj vemo, da je bil velik, da se bo velik del Galileja uporabljal za vojaške namene. Zato mislim, da je pomembno to, da države članice plačajo za vojaški del Galileja iz svojih eh, vojaških eh, proračunov, kajti sam ne želim eh, plačevati vojaške opreme iz evropskega proračuna. Torej, vsi deli, ki so povezani z vojaškimi zadevami, bi morali biti kriti s strani držav članic in iz njihovih proračunov, ne pa iz evropskega proračuna. In mislim, da ne bi v evropski vesoljski politiki smeli promovirati oziroma spodbujati vojaške, vojaščine vojaškega dela. Hvala. Hvala za komisijo, gospod Gonzales. Euh, euh. Hvala, gospa predsednica. Euh, Komisija si je zabeležila vse komentarje, ki so bili podani. Rad bi samo povdaril, da danes razpravljamo o sporočilu z dne 4. aprila in ni nedoslednosti med tem sporočilom in eh, sporočilom z dne 29. junija, ki se nanaša na večletni eh, finančni okvir. Komisija je 4. aprila priznala mm, pomen programa GMS. Leta, eh, potem 29. junija je ponovno priznala pomen tega pro, programa, vendar je spregovorila tudi o tem, da je treba financirati druge politike unije. Razlikovala je med Galilejem. Evropska unija je pri tem popolnoma stotstotno pristojna. Razmislili smo tudi o rešitvi za GMS, e pa čeprav v finančnih um, kriznih okoliščinah. Zaradi tega ni nedoslednosti med tema dvema sporočiloma. Dejansko komisija trenutno dela na predlogu, ki temeli na tej ideji in tudi predlaga nadaljevanje GMS-a e v tem finančnem okviru, ki ga dobimo v, tudi v sporočilu z 29. junija. Gospod poročevalec, bi še kaj dodali? Ja, hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se odzval na to, kar je dela komisija. Protislovje je v tem. V enem dokumentu je ta program prioritetnega pomena, v drugem eh, besedilu pa ni več tako pomemben. Moramo biti dosledni. Hvala, spomnim vas, da je rok za vložitev sprememb jutri ob 18. Eh, Potem bomo to obravnavali 23. novembra in bomo glasovali decembra na plenarnem zasedanju. Zdaj pozdravljamo naši sredi gospoda Danseta, gre za izvršnega direktorja ECHA. On nam bo predstavil letni načrt. Gospod Danset, prosim, izvolite.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 Predsedujoča, gospe in gospodje podpredsedniki, člani odborov, veliko veselje mi je, da sem danes tukaj, tako da vam lahko povem, kakšne so novice na naše agencije v Helsinki. Tako želim čim bolje izkoristiti naš čas, zato bi rad spregovoril o štirih stvarih, o naših dosežkih leta 2010, o ključnih elementih naših doslej pridobljenih izkušenj. Eh, rad bi spregovoril tudi o izzivih pred nami in ne nazadnje bi rad spregovoril eh, tudi in vas prosil za nadaljno podporo na več področjih. Seveda bo tudi dovolj časa za vprašanje in odgovore. Najprej, kar zadeva dosežke v lanskem letu. V veliko čast mi je, da sem eh, danes tukaj po zelo uspešnem letu za našo agencijo in potem, ko je Evropska unija obdržala svoje sloves kot uh, vodilni proizvajalec na področju varnih kemikalij. Ko smo se lani srečali, eh, smo, so se nam bličali največji preizkusi in sicer prvi rok za registracijo REACH, eh, kar zadeva najbolj nevarne in najbolj eh, pogoste ter v naj, najbolj količinsko prisotne kemikalije. Naj vas spomnim, kako ste nam eh, takrat čestiteli za vse pripravljalno delo, ehm, kar se je tudi potem odrazilo na zelo uspešnem obravnavanju roka za registracijo. V zadnjih eh, mesecih eh, leta 2010 je mogoče bilo videti, kot da smo tako jaz kot moje osebje um, sproščene uh, račke, ki uh, plujejo na hitro odroči reki, ampak resnica je bila ravno uh, nasprotna. Tisti, ki je pogledal pod površino, je videl, kako zelo smo, uh, smo premikali svoje nožice. Danes sem tukaj pred vami zelo ponosen, zaradi tega, ker uh, nam je uspelo Eh, se soočiti s tem precejšnjim eh, rokom brez zapletov. Na tisoče in tisoče gospodarskih družb eh, je predložilo 25 tisoč dokumentacij za najbolj nevarne in pogosto uporabljene kemikalije v Evropi. Prijeli smo tudi več kot 3 milijone prijav nevarnih kemikalij. Kot sem že lani povedal, sem bil prepričan, da smo dobro pripravljeni in da je pripravljeno tako moje osebje kot tudi naši IT sistemi. Seveda pa obstaja vedno možnost, da se bo bo kaj nepredvidenega zgodilo. Vendar pa nam je tako na agenciji kot tudi v državah članicah in v Evropski komisiji uspelo, da smo se soočili s tem izzivom in smo postavili prvi pomemben mevnik v tem, da je Evropa danes varnejša. Rad bi se vam zahvalil. Eh, za vaše čestitke, zaradi tega, ker za nas je bilo zelo pomembno na naši poklicni poti, da smo odigrali tako pomembno ulogo. Uh, eh, pri tako pomembnem izzivu, ki ga ne bomo pozabili. Um, Podobno velja tudi za naš upravni odbor. Prejšnji teden se je odbor srečal in sprejel številne e, nove odločitve za našo prihodnost. E, ta vključuje tudi delovni program, ki bo kmalo objavljen. Naš upravni odbor je tudi sprejel novo politiko na skrižju interesov, ki bo zagotovo še posebej zanim za ta odbor. Uh, Pogovarjali smo se tudi o mojem mandatu, ki se bo iztekel konec našli, naslednjega leta. Eh, upravni uh, odbor uh, je eh, prosil, da povem, ali bom kandidatiral še za en mandat. To sem potrdil. Upravni odbor je sedaj obvestil Evropsko komisijo. Uh, da ni potrebno eh, začeti novega izbenega postopka, tako da sedaj bodo poduzeti vsi potrebni koraki za podaljšanje mojega mandata. Prehajam na drugo točko, kaj smo se naučili. Kot veste, je agencija pripravila letos eh, junija dve poročili, ki govorita o doslej pridobljenih izkušnjah. Eh, vaš predsedujoči, gospod predsednik, me je prosil, da malce o tem povem. Gre za uh, poročili v skladu z 117. členom, ki govorita o izvajanju riča in uh, uredbe CLP uh, ter o uh, uporabi podjetij alternativ za preizkuse na živalih. Obe poročili smo poslali vsem članom um, odbora v juliju mesecu. To sta prva To sta prvi poročili, ki sta vezani na rič. Odločili smo se, da bomo uporabili, izkoristili to priložnost, da bomo odprto in iskreno spregovorili o svojih izkušnjah, o dobrih eh, in slabih plateh ričah in eh, tudi o vsem tem, kar smo naredili znotraj naše agencije. Želeli smo tudi, da bi naše gotovitve bile na. Uh, na razpolago čim širšemu krogu, tako da bi tudi podjetja lahko pridobila iz naših izkušenj in tako da bi tudi naši državljani razumeli, kaj smo naredili v njihovo dobro. Zato smo pripravili eh, dve, eh, dva povzetka v 22 eh, jezikih, ki sta namenjena nestrokovni publiki. V angleščini jih imate tudi tukaj na voljo. In vse to je tudi na razpolago na naši spletni strani. Na ta način, to nam je v veselje, smo dosegli tudi neprimerno širšo publiko. Ključna ugotovitev poročila eh, na podlagi 117. člena je preprosta. Rič deluje. Kot eh, veste, so se kritiki bali, da je Rič preveč ambiciozen, da je preveč eh, kompleksen, da nalaga prevelike odgovornosti in stroške na posamezna podjetja in da tudi postavlja nerealne cilje tako za industrije kot tudi za upravne organe. Vendar pa vse kaže, in to je glavno sporočilo, da REACH in uredba CLP dobro in uspešno delujeta in da se posamezni akteri dobro odzivajo na zahteve zakona. Uspeh lahko pripišemo tudi vsaj veliki meri dobremu sodelovanju med glavnimi akteri, med industrijo in drugimi deležniki, kot so države članice, Evropska komisija in agencija. Vsi roki od leta 2007, od junija 2007 so bili uspešno doseženi. Podjetja so zelo dobro sodelovala. Veliko krat so se združevala v številne in obsežne skupine, tudi po več sto uh, gospodarskih družb. Podelile so si svoje podatke in uh, tako tudi se je soočile s svojimi obotavljanji v zvezi s sodelovanjem s konkurenco. Le nekaj se jih je odločilo, da bodo podali svojo dokumentacijo sami. Seveda ni šlo vse kot po maslu. Vedno je izziv eh, začeti vzvaja, izvajati novo eh, zakonodajo. Eh, vendar smo se vsega hitro naučili, takoj ko so se pojavile posamezne ovire. Naše poročilo tudi podrobne govori o tem, kar smo se naučili. Eh, tukaj eh, recimo je predstavljena tudi potreba po eh, boljšem sodelovanju, po tem, kako je proaktivna komunikacija pomembna za skupne prijavitelje, kako je pomembno, da so odnosi med ričom in drug preostalo zakonodajo jasni. Ne, Kar pa je pomembno je, da kljub vsemu temu, kar sem navedel, ne priporočamo, da bi eh, uredbo prevetrili pred naslednjim eh, rokom. Seveda so potrebne manjše izboljšave, eh, vendar pa bi morali ostati zakonodajni cilji takšni kot se, zaradi tega, ker le tako bodo gospodarske družbe lahko pripravile kvalitetno dokumentacijo do naslednjega roka roka za odajo. To je še posebej pomembno, ko upoštevamo, da bo naloga še posebej težka za tiste, eh, ki bodo morali registrirati na podlagi neprimerno manjšega obsega podatkov za snovi. Ne pozabite, naslednji roki za odajo so namenjeni tistim snovem, ki so manj nevarne in ki jih proizvajamo ali prodajamo v manjših količinah. Zato smo prejšnji teden na konferenciji za registracijo v skladu z Ričom vsem morebitnim prijaviteljem eh, dejali naj v tem trenutku začnejo delati in se pripravljati na registracijo še vedno govorim o svojih izkušnjah, ampak v tem primeru želim sedaj spregovoriti o eh, poročilu v tistem delu, ki se nanaša na uporabo alternativ pri preizkusih na živali. Tudi tukaj so se podjetja močno potrudila. Pripravila so predloge, da na podlagi katerih bi se izvajali preizkusi na živalih le kot le v skrajni sili. Uh, Pre, sprejeli smo več kot 700 um, uh, preskus, predlogov za preskuse, eh, preskusov na živali, te sedaj pa preda, predajamo naprej v um, serijah, v javno posvetovanje, zaradi tega, ker želimo poskrbeti, da imamo dovolj podatkov, uh, da eh, podatki ne obstajajo druge, tako da bi se izognili nepotrebnemu dodatnemu preizkušanju. Dobro veste, uh, da moramo tukaj poskrbeti za ravnotežje med tem, eh, kar eh, vemo eh, o samem učinku snovi na ljudi in na okolje in o potencijalni potrebi po dodatnem testiranju, še posebej na vretenčarjih vendar pa ravnotežje ni lahko doseči, še posebej, ko govorimo o dolgoročnih učinkih na, zna, eh, na zdravje, zaradi tega, ker tukaj ne moramo razmišljati le v črno-belih barvah. Ena izmed skrbi, ki jih imamo eh, z našo dokumentacijo, je, da se mogoče preveč poslužujejo eh, podjetja alternativ, temu pa, teh pa ne eh, potrdijo s potrebno utemeljitvijo in argumenti. Ponavadi eh, tudi utemeljitev ne temelji eh, na dovolj trdnih podatkih. V takih primerjih se ponovno obrnemo na podjetje in jih prosimo naj izboljšajo poslano dokumentacijo in povejo, kakšni so njihovi argumenti in podajo boljšo utemeljitev. Sedaj pa k nadaljnim izzivom. Na podlagi doseženega morda lahko pomislimo, da se sedaj sprostimo, saj so naslednji roki za oddajo šele čez dve leti, ampak bojim se, da je to daleč od resnice. Pred nami je vsaj pet izzivov, o katerih želim spregovoriti. Najpomembnejši je ta, da moramo evalvirati čim več dokumentacije, ki smo prijeli. Evalvacija je pomembna za prihodno sreča. To pomeni, da moramo vedeti, da lahko uh, zaupamo informacijam, ki jih pridobimo v posameznih uh, dokumentacijah, obenem pa tudi lahko vidimo, katere so tiste snovi, kjer so potrebni posebni ukrepi za upravljanje s tveganjem. Eh, sama uredba zahteva, da se eh, evalvira vsaj pet odstotkov prejetih eh, dokumentacij znotraj določenega časa. Tako smo si tudi sami zadali, da bomo leta 2013 evalvirali pet odstotkov dokumentacije. Če seveda potem upoštevamo, da je vsaki dokumentaciji na deset tisoč ali več znanstvenih informacij, potem si lahko predstavljate, kakšen je tukaj obseg dela. Seveda um, eh, moramo tukaj vzpostaviti spet nekakšno ravnotežje med potencialnimi tveganji in naključno izbranimi dokumentacijami. Tako da nihče pravzaprav ne ve, katera dokumentacija bo izbrana. Drugi izziv je ta, da bi znali opredeliti snovi, ki vzbujejo veliko zaskrbljenost. Eh, tukaj moramo delati z roko v roko z državami, članica in s komisijo, eh, ki, eh, ki sta začetnici vsakega postopka avtorizacije. Vemo, da nekateri želijo pospešiti ta postopek, razumem, da je temu tako, Ampak lahko vam zagotavljam, da eh, ne moji kolegi, ne jaz se nismo odločili, da bomo delali v naši agenciji zato, da bomo tukaj delovali počasi, zaradi tega, ker smo eh, zelo predani svoje, svoji, eh, svojemu poslanstvu. Vendar pa moramo poštevati večjo sliko. Opredeljevanje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, je le delček številnih Eh, prepoznanih tveganj. Tukaj moramo upoštevati tudi rakotvorne mutagene ali strupene snovi za razmnoševanje, eh, ki jih je treba registrirati in dokumentacijo, ki je vezane na nje. Ne pozabimo, da eh, se tudi svet spremenja. Tudi naša agencija mora evropskim institucijam nuditi kakovostne nasvete, kar zadeva pomembne nove. Eh, pomembna tveganja, nova tveganja, ki se nanašajo na nanomaterijale, endokrine, motilce in mešane učinke kemikali. Kar zadeva četrti izziv, ta je ta, da, pos, da pri, priskrbimo informacije o kemikalije vsem. V septembru mesecu je naša agencija objavila informacije o vseh obstoječih kemikalijah, ki so bile registrirane do uh, roka let, dvati, leta 2010. Naš namen je, da bi uh, obstoječe informacije samo še um, širili eh, in uh, podprli z novimi. Zato delamo skupaj z deležniki, zato da bi uh, dosegli primerno ravnotežje med širjenjem informacije in uh, spoštovanjem poslovne skrivnosti. Uh, seveda pa moramo tudi poskrbeti za to, da bodo informacije, znanstvene in tehnične informacije eh, na voljo tudi tako, da se jih bo lažje dobilo, lažje poiskalo in tudi lažje razumelo. Če zadnji, peti izziv je še posebej pomemben za vas, eh, saj ta govori o potencijalnih odgovornostih, ki eh, bodo vezane na uredbo o biocidih in o soglasju po predhodnem obveščanju. Na podlagi eh, finančnih sredstev iz eh, Evropske komisije smo se začeli pripravljati na delo, ki bo vezano na biocede, tako da se že veselimo novih dejavnosti, ki jih bomo ukvarjali v skladu z zakonodajo. Eh, zato sedaj sledimo eh, zakonodajnemu procesu in eh, smo tudi zelo hvaležni vašemu odboru za to, da ste nas povabili, da lahko smo lahko sodelovali pri izmenjavi mnen v zvezi z osnutkom poročila gospe Klas. Veselimo se tudi že rezultata vašega glasovanja jutri v sklopu druge obravnave. Govoril sem o tem, kar smo dosegli 2010 potrebujemo pa tudi vašo podporo v prihodnje. Najprej vas prosim, da uporabite svoj vpliv na nacionalni ravni, saj rič temelji na močnem sodelovanju med nacionalnima in evropskima ravnima. Uloga držav članic je ključnega pomena, ne uh, samo, ko gre za podporo naši industriji in ko gre za izvajanje zakonodaje, ampak tudi, ko se sprejemajo znanstveno podkovane odločitve. Zavedamo se, da je stanje v državah članicah v tem trenutku vrčevalnih ukrepov uh, težko, uh, vendar pa brez potrebnih uh, virov ne bomo mogli spremeniti rič v uspeh, kot si ga ta zasluži. Eh, zato moramo še naprej poskrbeti za potrebno podporo in za potrebne vire. Drugič, prosim vas tudi, da ozaveščate uh, znotraj svojih volivnih odkročjih, kakšne so pravice in odgovornosti, še posebej med gospodarskimi družbami, še posebej med malimi podjetji. Uh, Če vam pri tem lahko pomagamo, nas uh, obvestite. To je še posebej pomembno, ko govorimo o novem roku za prijavo in registracijo leta 2013. Takrat se bo prvič prijavljalo kar nekaj uh, podjetij. Naša agencija je to pred enim tednom začela z novo kampanjo za, za osveščevanje, ta se imenuje REACH 2013, delujte zdaj. Na ta način se lahko tudi gospodarske družbe informirajo o tem, kaj storiti. Ne na zadnje, kar zadeva eh, vire in sredstva. Kot veste, eh, zaračunamo pristojbine industriji za naše storitve. V tem trenutku ne potrebujemo podpore evropskega davkoplačevalca. Obenem imamo tudi potrebne rezerve v bankah, s katerimi lahko plačujemo naše stroške v naslednjih letih. Od leta 2014 pa bodo te rezerve izčrpane, zato bomo potrebovali javno podporo uh, vsako leto v naslednjem finančnem ciklu. Uh, to ni nekaj uh, novega, to ni nekaj nepričakovanega, to je v skladu tudi s finančnim načrtom načrtovanjem, ki eh, ste ga sprejeli, ko ste skupaj s svetom sprejeli zakonodajo leta 2006. Zato vas prosim, da to upoštevate, ko boste razmišljali o finančnih sredstvi za obdobje 2014 do 2012. 20. Evropski parlament je vedno podpiral REACH. Eh, močno spoštujem eh, tudi sporozum, ki ga je vaš odbor sprejel ob ob priporočilu gospe Hauk in sicer, da v naslednjem letu pridobimo deset novih zaposlenih. Eh, tudi ta delovna mesta bomo financirali sami iz eh, zaračunenih eh, taks. Prepričan pa sem, da bo parlament še vedno izražal našo podporo, tudi ko boste obravnavali finančno obdobje do 2020. Spoštovani, najlepša hvala, da ste mi omogočili, da podam naše mnenje. Veselim se že vaših vprašanj in upam, da bom lahko pravilno odgovoril. Hvala. Tu se zelim. Najlepša hvala, gospod direktor, za vse te elemente, ki so pomembna istočnica za razpravo. Vaša vizija je jasna. Spregovorili ste o napredku in o napredku, ki je še potreben. Zavedamo se, da to zahteva zelo veliko dela. Najprej predajem besedo eh, Setu Asi kjer naša predstavnica v vaši agenciji. Izvolite. Much, um, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala tudi vam, gospodu Dansetu, da ste prišli in da ste ponovno poročali našemu odboru o delu, ki ga upravlja vaša agencija. Kot ste povedali, ima Evropska agencija za kemikalije obsežno nalogo, kjer uh, tudi na svetovni ravni orje ledino. Ostaja pa nekaj vprašanj, ki je po mojem mnenju problematičnih, kar zadeva izvajanje REACH. V tem trenutku pa bi se želela osredotočiti le na eno problematiko in sicer gre za kakovost dokumentacije za registracijo, ki jo pripravlja industrija. Omenili ste, da bo kakovost dokumentacije v naslednjem sklopu registracije boljša. V prvem petletnem poročilu Evropske agencije za kemikalije, ki je bilo podano v letošnjem letu, piše, da je prišlo do pregleda um, prispele dokumentacije, ki pa v prim, veliko primerjih ni uh, v skladu z zahtevami, bodi si, da informacije niso pravilno predstavljene ali pa da dokumentacija ni popolna. Da pa bi REACH uh, postal uspešnejši, da bi dejansko deloval, je treba poskrbeti, da so podane informacije pravilne. Na industriji je, da poda pravilne informacije in podatke. Na začetku se je pri več kot polovici pregledane dokumentacije izkazalo, da ni v skladu z zakonodajo. V zvezi s tem imam dve vprašanji. Prvič, kaj počne Agencija za kemikalije za to, da bi poskrbela da dokumentacija, ki ni v skladu z merili, gre v poprav, popravo, tako da lahko vsi deležniki verjamejo, da so informacije v končni fazi pravilne. Drugo vprašanje. Pregledujete pet odstotkov prijetih dokumentacijskih spikov, spisov. ali ni visok odstotek nepopolnih spisov razlog, da bi se povečalo odstotek pregledanih dokumentacij. Grostet. Hvala, gospa Grostet. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se izvršnemu direktorju za predstavitev tega obračuna, pa tudi obetov v zvezi z uredbo, na kateri smo delali dolgo let. Vi niste spregovorili samo o pozitivnih eh, vidikih. Nišče ne postavlja pod vprašaj smisel uredbe reč. Podjetja niti niso optimistična, predvsem velika podjetja tudi tista, ki so se opremila s človeškimi viri in s finančnimi sredstvi, zato da bi ustrezno obravnavala vprašanje registracije. Za mnoge mm, dejavnike izvajanje uredbe REACH predstavlja še velike težave. Izpostavila bi vidik, ki zadeva predvsem moje okrožje. Gre za osebe, ki destilirajo in proizvajajo parfeme in ki uporabljajo eterična olja. Lahko bi spregovorila o vplivu uredbe REACH na to proizvodno verigo. Zdaj imamo zakonodajo, ki zadeva kemikalije, vendar tudi eterična olja. Eterična olja so dejansko naravni izdelki. podjetja, ki se ukvarjajo z destilacijo, morajo pripraviti dosje, se morajo registrirati, se morajo prijaviti. Za vsako snov jih stane postopek vsaj 150 tisoč evrov. In dejansko je teh dosejev vedno več, tudi več od samih eteričnih eh, snovi. Dejansko pa za ta olja ne obstaja proces evalvacije, vendar spominjam vas, da gre za naravne snovi in njihov, eh, njihovi onesnaževalni učinki so zelo omejeni obvezna omemba, ki jo moramo imeti na nalepki teh izdelkov, skladno z uredbo REACH, predvideva, da je treba naprimer za sivko, za eterično olje sivke, ki je odvedno poznano, eh, treba navesti zelo toksično za morsko okolje. Mogoče je to tudi toksično za morsko okolje, vendar tam dobimo tudi sliko eh, mrtvega drevesa in eh, mrtve ribe. To sproža velike težave, veliko nesporazumov. Sprašujem se, ali ne, ni mogoče, da pretirano eh, uveljavljamo uredbo REACH. Gre za gospodarski problem v moji regiji, kjer imamo ogromno proizvajalcev sivke in eteričnih olj. Naša mala in srednje velika podjetja so zelo zaskrbljena, želeli bi, eh, da bi jih tudi drugi razumeli, da bi razumeli njihove značilnosti in zato se vam naprej zahvaljujem. Hvala, Kris Davis. Mr. Dunset, two specific questions. One, just a... Dve vprašanji. Pri prvem se bom uh, na ne, navezal na prvo vprašanje, ki govori o velvaciji uh, dokumentaciji. Če morate toliko obravnavati, uh, zagotovo boste naleteli tudi na kakšne napake in uh, morda se zato kaže, da približno 50 odstotkov dokumentacije ni popolnih. Drugo vprašanje kaj se pa dogaja z informacijami uh, po verigi dobaviteljev. Uh, Predstavili ste zelo pozitivno eh, sliko, tako pozitivno, da sem že malce ciničen, vendar pa eh, v svojem volivnem eh, okrožju ne prejemam nobenih drugačnih informacij, nihče se ne pretežuje, kar je mogoče dober znak ali pa sem mogoče izginil zemljevida, mogoče kdo zgubil mojo, moj naslov elektronske pošte. Na vzlic komentarje, eh, komentarje francoske kolegice. Eh, naj povem, da sam prihajam iz zelo euroskeptične države, eh, kjer vsak pravzaprav na postavi pod vprašaj kakršnokoli uredbo. Zato je neizpodvidno povedati, da je vseeno, koliko dela upravljate, kako profesionalno ga upravljate, ampak reč predstavlja precejšnje upravno breme vseh, vsem kemičnim eh, podjetjem v eh, Evropi. Zaradi tega so konkurenčno v slabšem stanju. Eh, še posebej to velja za manjša podjetja, ki nimajo dovolj zaposlenih ki bi uh, lahko uspešno poskrbeli, da bodo ravnali v skladu s temi zahtevami. Merci, Chris. Hvala, Chris. Gospod Prodi. Dans l'autre sens. Madame Klas, vous... Ne, prej gospa Klas, če želite. Gospod Prodi. Hvala, rad bi se zahvalil predvsem eh, izvršnemu direktorju gospodu Dansetu za njegovo prisotnost in predstavitev. Rad bi tudi povdaril pomen Riča. Rič je pomemben referenčni okvir za varnost delavcev in tudi okolja nasploh. Zdaj bi potreboval pomoč tudi od Evropske agencije za kemikalije. Sam sem član STOA. Gre za oceno STOA. Torej, za nas je pomembno precizirati določene pojme, zato da se bodo ustrezno uporabljali v vsej zakonodaji in tudi v vsej organizaciji Evropske unije. Mislim predvsem na oceno tvegan, na obveščanje o tveganih. Vse agencije Unije bi prosili, da sodelujejo pri tem. Zaradi tega, ker želimo, da bi bili jasnejši, natančnejši, predvsem kar zadeva delovanje posameznih agencij in potrebo po enotnem stališču, kar zadeva celotno unijo. Pri tem je pomembno tudi dopolnilo ocene tvegan. Gre za uporabo načela previdnosti. Po mojem mnenju so to pomembne zadeve, ki jih je treba izpopolniti. Zaradi tega vam napovem to zahtevo, ki jo bomo poslali agencijam, zato da bi si vsi skupaj prizadevali za natančnejšo opredelitev pojmov, ki so tako pomembni za naše sožitje. Hvala. Hvala, gospa Klas. Hvala lepa. Želela sem samo zagotoviti, da me ne bi prezrli. Najprej bi se rada presrečno zahvalila gospodu Dansetu za a, njegovo zelo optimistično in samozavestno poročilo. Dobro je bilo slišati, da rič deluje in da lahko rečemo, dobro, a, zadeve imamo pod kontrolo. A, na kratko ste se umenili biocidov, to, da sem, sem poročevalka in seveda me zanimajo učinki sinergije, kajti glede biocidov je naše delo povezano z vami, jutri bo potekalo glasovanje. Zelo nam koristi, ko nam vi poveste, kako se lahko stvari lotimo. In odlično bi bilo, če bi vse lahko urejali pod eno streho, tako da bi se lahko učili iz izkušenj in da bi dosegli tudi učinke sinergije. Seveda pa so pomembni tudi stroški, sedaj govorimo o letni pristojbini, potem pa še o pristojbinah za dovolitev, za dovoljenje. In razumem, prosvas Grostet, ki se je še enkrat lotila snovi. Seveda nam moramo že od začetka reči, da vse, kar je narava, ni treba, da se to registrira. To, da tudi v naravi se proizvajajo nevarne snovi in zaradi tega moramo tudi v zvezi s tem misliti na registracijo. Toda seveda se postavlja vprašanje, do kakšne mere lahko razlikujemo med snovmi, do kakšne mere lahko izhajamo iz različnih pristojbin, ko gre za naravno snov. Enako velja tudi, naprimer, za snovi, ki so že predmeti, oziroma ki so že dovoljene v skladu za neko drugo direktivo ali pa uredbo, naprimer dodatki, prehrambeni dodatki naprimer žveplav dioksid, smo dovolili za konzerviranje. To smo dovolili kot snov za konzerviranje. Toda, če želimo isto snov uporabljati kot biocid, potrebujemo ponovno odobrenje in to stane ogromno denarja. Ocene govorijo o 150 e, tisoč do 500 tisoč evrih in mislim, da tukaj dejansko ustrelilo mimo. Mislim, da bi lahko zadevo močno poenostavili, če bi tukaj skupaj in konstruktivno spregovorili o pristojbinah in pa če bi lahko govorili tudi o notranji razčlembi pristojbin. Kajti dejstvo je, da to močno zadeva podjetja, zlasti majhne in srednje velike podjetja doma. In Kriso Davisu bi rada povedala sledeče. Do velike mere smo sami krivi, kajti tudi na politični ravni marsikaj zakompliciramo in uvajamo dodatne zahteve sami ste omenili eno snov, kjer smo si vedno želeli vedeti več. In gospod Danset, zanima me, ali imate vpliv na to, da bi izvajali študije na tem področju, kajti tukaj so še številna odprta vprašanja in potrebujemo raziskave, študije in pa potrebujemo stvari, ki jih bomo lahko merili. Torej, zanima me, kaj počne vaša agencija na tem področju, da bi storili korake naprej. Sicer je pa tako, eh, tudi ko bomo reči že zelo dobro obvladali, bodo pred nami novi izzivi, ampak upam, da bomo skupaj vsa, vse probleme obvladali. Hvala, Kanšliter. I um, have three small questions. Some time ago I asked you a question about how many nanos. Tri vprašanja imam. Pred eh, časom sem vas vprašal, koliko nespecifičnih eh, eh, dokumentacij ste prijeli, takrat ste dejali le tri. Kakšen je odgovor danes? Potem pa je vprašanje, ki se nanaša na kakovost. In sicer, ko ugotovite, da imate sicer podatke, ki pa niso ravno pravilni, več ste zapisali o tem. Prijeli ste tudi razne vprašanja, ki se nanašajo na kakovost dokumentacije na splošno. Zato se sprašujem, ali bi morda tukaj morali podati nekatere eh, primere in potem prositi države članice, da poiščemo tiste, eh, tista podjetja, ki eh, rada tvegajo, ki si rečejo, le pet odstotkov naše dokumentacije bo preverjene, zato bomo preprosto tvegali in videli, kako bo šlo. Ali je že kdaj prišlo, da bi kakšna država članica oglobila kakšno podjetje, ker ni podalo pravilnih informacij? Morda bi bilo to smiselno za to, da bi potem podjetje delovalo bolj skladno z zakonodajo. Potem pa imam še vprašanje v zvezi seznamov kandidatov. Kako boste dosegli uh, cilj? Sto, 36. Zakaj eh, je eh, toliko časa potrebnega za komisijo? Zakaj je toliko časa potrebnega, eh, ko Eh, recimo neka, neko eh, podjetje, ki proizvaja medicinske izdelke, potem eh, to komisija takoj obravnava in takoj odobri. V vašem primeru pa je postopek neprimerno dolgotrajnejši. Postopek bi moral biti zelo preprost. Tudi v tem primeru bi morala komisija sprejeti takojšno odločitev. Najlepša hvala, Ana Rozbar. Tak, formen.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 Slišala sem, da ne vse države članice izvajo reč enako. Kaj počnete za to, da bi zagotovili, da se v vseh 27 državah članicah korektno izvaja ta zakonodaja? Tukaj ne gre le za zagotavljanje konkurenčnosti na evropski ravni, tukaj gre tudi za to, da se vprašamo, koliko ovir si postajamo na naši poti k konkurenčnosti na svetovni ravni. Ali nam lahko poveste, koliko stroži smo v Evropske unije, kot so na Kitajskem ali kje drugje? Merci, Sofijo Koni. Hvala, Sofijo Koni. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod Danset. Vaša predstavitev je bila zelo jasna. Pridružila bi se predvsem kolegici François Grostet. Dejansko je koristno delati o sami vsebini, ko govorimo o zakonodaji na področju kemikali. Gospa Klas je dejala, da ne moremo vsega sprejeti in je treba zadeve urediti. Imamo določena mala in srednje velika podjetja, ki nimajo dovolj notranjih struktur, zato da bi se tako rekoč polastili vse te zakonodaje, ki zadeva okolje. Potem morajo upoštevati davčno zakonodajo, celo vrsto direktiv, ki prihajajo iz Evrope in ki so prenešene v naših državah članicah. Male in srednje velika podjetja trpijo zaradi vse te zakonodaje in zato niso niti strukturirana. Zaradi tega predlagam, da se nekoliko omilimo na področju zakonodaje, kot je dejala gospa Klas, zato da naši, naša podjetja ne bodo zaradi tega prizadeta, kar zadeva konkurenčnost in danje na trg izvodov. Pri tem je treba upoštevati tudi razlike med državami članicami in drugimi državami, ki konkurirajo v Evropski uniji. Richard Perl, hvala. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Če se dobro spominjam prejšnjih razprav, smo se pogovarjali tudi s poslancem Sakonijem pred časom. Zdelo se je, da smo že pri koncu evropske kemijske industrije. Danes sem vprašal asistenta, ali se je zares to zgodilo. Seveda je treba, da zadeve dobro delujejo in všeč nam je, da ste podali pozitivno mnenje. V splošnem smo lahko ponosni na to vrstne uredbe, pa čeprav sprožajo določene težave. Včasih eh, slišimo o podrobnih problemih, ki pa eh, so pravzaprav povezani z jezikom. Vem, da imamo ta hub že številne prevode, ampak male in srednje velika podjetja bi se želela navodil in mislim, da bi lahko na tem področju zadevo izboljšali. To, kar je povedala gospa Klas, tukaj gre za, proraču, za pristojbine. To je tema, ki bi bila morda lahko bolj pregledna. Vsi se zauzemamo za to, da bi zadevo financirali preko pristojbin. In Veseli me, da imate dovolj denarja, to, kar ste povedali, kajti ko smo se zadnjikrat slišali, ste dejali, da imate premalo denarja. Očitno je prišlo do izboljšanja. Pa vendarle, preglednost financiranja. To je zelo pomembno. Vi niste banka, seveda. In ne morete denarja hraniti. Vi morate dejansko poskrbeti za to, da podjetjem ne boste nalagali previsokih obremenitev. In morda bi se morali še enkrat pogovoriti o pristojbinah. In še nekaj, gospod direktor. Morda bi bilo dobro, če bi eh, več sporočali javnosti, kajti v Evropi nas vedno kritizirajo, da delamo stvari, od katerih nima nihče nič. Toda mislim, da moramo najprej poskrbeti za to, da zadeve funkcionirajo in poskrbeti moramo za to, da so potrošniki zaščiteni. Ampak vaša naloga skupaj z nevladnimi organizacijami je tudi ta, da zadevo sporočite ljudem. To je pomemben del vašega dela. In zato bi vas prosil, da postanete bolj proaktivni pri komuniciranju, kajti Številni skrbijo, da se kar naprej zastrupljajo eh, z uporabo določenih kemikalij v vsakdano in ti ljudi bi lahko enostavno pomirili. Eh, ampak nasplošno lahko rečem, da ste nam predstavili zelo pozitivno podobo. Hvala. Najlepša hvala. Preden bom ponovno predala besedo gospodu Dansetu, da se bo odzval na pripombe, predajem besedo Guidu Sakoniju, ki je predstavnik Evropskega parlamenta v upravnem odboru ECHA-ja. Hvala, gospa predsedujoča, zahvaljujem se vam in tudi vsem drugim kolegom za to, da ste me povabili v vašo sredo. Zelo kratek bom. Izvršni direktor Gerd Danset je bil zelo jasen pri predstavitvi trenutnega stanja. Če mi dovolite, jaz sem vaš nekdani kolega. če kaj v uredbi ni najboljše, je, um, smo za to krivi tisti, ki smo uredbo sprejeli in tudi sam sem za to kriv, ker sem pri tem sodeloval. Vendar zdaj se moramo vprašati, kako deluje ta uredba v primerjavi s prejšnjo situacijo ko nismo imeli tega inštrumenta, ko torej nismo imeli agencije iz Helsinkija. Zdaj nočem pretiravati, vendar zdi se mi, da so šle stvari eh, po poti, ki je nismo pričakovali. Naj vas spomnim, da je bila uredba REACH dejansko prenova 95 prejšnjih direktiv, ki niso delovale v 25-letnem obdobju. Rič je omogočil, da smo zagotovili nadzor nad 300-400 snovmi. Prvo obdobje registracije je zapadlo pred nedavnim. Gre za snovi, ki se proizvajajo z visokimi volumni ton. Danes je dejansko takih snovi že na tisoče, približno pet tisoč. Pet tisoč registriranih snovi. Torej danes imamo ogromno zbirko podatkov, kjer so zbrane vse te informacije in so v veliki meri tudi že objavljeni. Približno 3000 snovi je že javno dostopnih. Lahko se seznanimo z njihovimi značilnostmi. Seveda imamo tudi težave s kakovostjo dosejev, vendar ta agencija tudi opozori podjetja, da so predstavila neprepričljive dosjeje. To zagotavlja določeno doslednost. Imam dve glavni pripombi. Torej, naslednji rok, leto 2013, bo zadeval širšo um, skupino podjetij, ker bomo imeli manjšo, manjše število ton, vendar z manj informacijami. Ta sistem je namreč postopen, tako da več ton upoštevamo, več informacij moramo imeti na voljo. Obenem je nujno potrebna so uporaba podatkov, delitev podatkov in to prav zato, da bomo pomagali malim in srednjim velikim podjetjem, zato da bomo zmanjšali birokratsko in, finan in finančno breme teh podjetij ustanavljanje konzorcev, to je mm, v začetku povzročalo največ težav agenciji, ker takrat nismo dobro delali na tem vidiku. Kaj bi še dodal? To je osebno mnenje, ki seveda ni tako pomembno. Zdi se mi, da nam je Danset podal neko vabilo ki ga sam tudi sprejemam. Prav zaradi velike kompleksnosti je ta stroj šel svojo pot in privedel tudi do nepričakovanih rezultatov. Vendar dobro bi bilo, da ne bi vsega zdaj spreminjali in to predhodno v primerjavi z izkušnjo, ki ni še dopoln, popolna. Določeni vidiki uredbe se šele začenjajo izvajati, dovoljenja in tako dalje. In pri tem odigravajo bistveno vlogo države članice. Verjetno vsi tega še niso razumeli. Države članice bodo opozorile na to, kateri so tisti pomembni dosjeji mislim, da bi bilo modro, da bi omogočili dobro, popolno obratovanje tega stroja brez prezgodnih ocen. Še pred petimi, šestimi leti se je zdelo, da bomo ubili evropsko kemijsko industrijo. Tudi sam sem se celo bal, da bi bil žrtev atentatu, ne šalim se. V primerjavi s tistim obdobjem so se zadeve zelo spremenile, tudi negativno, to moram priznati. Obstaja že tako imenovani China Reach. Mnoge države že pripravljajo zakonodajo, ki je odvisna od naše uredbe REACH. Mnogi torej delujejo zato, da bi se zaščitili na tem področju z vidika konkurenčnosti. Gre za evropsko kemijsko industrijo, vendar tudi drugo industrijo, gre tudi za uporabnike. Opravičujem se, se, ker, se ker sem tako dolgo vezil. Hvala. Hvala, to je bilo zanimivo. Gospod Wilmot iz Generalnega direktorata za podjetja, potem pa gospod Ansen, izvolite. Tako kot želite, kdo bo prvi? Hvala, gospod predsedujoča. Mislim, da smo slišali vprašanje za gospoda Danseta, ki pa se je bolj nanašalo na komisijo. Tukaj je šlo za čas, ki je potreben za prenos um, od eke do izvedbe in zakaj komisija stvari ne počne hitreje. Rad bi odgovoril. Dobili smo tehnične predloge od Ege in seveda moramo to sedaj spremeniti v eh, uredbo. Zato pa moramo razviti tudi eh, pravna, eh, pravne argumente in tako naprej. Ampak to vzame nekaj tednov. Potem pa imamo posvetovanje znotraj komisije, kjer potem potrebujemo kak mesec. Ukrep pa lahko vpliva na trgovino, potem, potem to sporočimo tudi eh, svetovne trgovinske organizacije in tukaj je rok 60 dni. Eh, Potem pa to damo odboru REACH za glasovanje. In tam je tri tedne, preden glasujajo po glasovanju, pa se to pošle parlamentu in seveda svetu za pregled. In to lahko traja tri mesece. In običajno tudi porabimo te tri mesece. In končno lahko sprejmemo uredbo komisije. In Zato potrebujemo en teden ali dva, da dobimo sklep komisije. Torej, vidite, tu so številni koraki, ki se jim ne moremo izogniti in zato potrebujemo eno leto, preden predlog, predlog pride v prilogo 14 in lahko začnemo s procesom. Toliko uh, za odgovor. In Ian, hvala Graham, gospa predsedujoča. Dovolite samo dve majhni pripombi. Ena se nanaša na mednarodne vidike. Uh, mislim, da ste to uh, omenili in pravijo, da komisija odgovori na to. In gospod Danset bo lahko dodal svoj pogled iz vidika agencije. Potem pa bi imel še splošen razmislek o tem, kje smo ta hip. Kajti Vsi v dvorani imate eh, različne poglede, to da vsi gredo v isti smeri. Dejstvo je, da smo dosegli velik korak v smeri reč. Začel bi za mednarodnim vidikom. Mislim, da se vsi dobro zavedamo, da je reč nekaj enkratnega na svetu. In če se vrnem k nekaterim izjavam, ki jih je podal moj komisar v tem odboru, pa tudi v drugih govorih, zelo pogosto pravi, da smo ravno z ričem ustvarili podlago znanja v Evropi in sicer znotraj agencije in to nam bo omogočilo konkurenčno prednost v prihodnosti. In pri tem ne misli samo zbiranje podatkov na spletni strani agencije, pri tem eh, ima v mislih tudi uporabo teh podatkov. Mi v Evropi in kemična industrija se bomo naučili uporabljati te podatke za boljšo varnost in to nam bo um, ustvarilo prednost v primerjavi z drugim svetom. Kajti številni bodo uvajali eh, zakone na naši podlagi in morda drugi ne bodo tako ambiciozni, kot smo bili mi. Toda gotovo bodo šli vsi v isti smeri. Potem pa je tu Še ena stvar, ki jo moj komisar večkrat omenja. Dosegli smo pomembne menike pri izvajanju riča. Industrija je dejansko registrirala svoje dosjeje in predstavili so, kako zagotavljajo varnost sami in tudi na vzdolj eh, verige proizvajalcev. In seveda sedaj gremo v smeri drugega velikega koraka, v smeri riča. Sedaj je na nas na komisiji, na agenciji, na državah članicah, na oblasteh oziroma organih držav članic, pa tudi na ljudeh, ki se ukvarjajo z zakonodajo, ki je povezana z kemikalijami, naprimer zakonodajo v zvezi z odpadki, z delavci, z IPCC, pa tudi na delavcih in tudi na vseh, ki želijo uporabljati kemikalije v svojih podjetjih. Sedaj moramo vsi omenjeni uporabljati informacije in preveriti, ali so te informacije primerne samo za a, druge, ampak tudi za svojo lasno uporabo. Sedaj moramo mi biti motor za ta proces, kajti a, kos moramo biti svojim obveznostim in ciljem. A, Tukaj gre za plus 20, tu pa gre tudi za celje 2020, eh, ki smo si jih zadali na vrhu za trajnostni razvoj, zato da bi zagotovili, da se kemikalije v Evropi in v celem svetu uporabljajo na način, eh, ki omogoča, da kolikor se le da znižamo tveganja. Hvala lepa. Hvala, gospod izvršni direktor. Na vas so naslovili kar nekaj vprašanj. govorili so tudi o samem izvajanju uredbe. Določene stvari so bolj v pristojnosti agencije, določene stvari so povezane z vašim položojem. Torej, vaši podatki so dobri za prejšnje leto, tudi vi ste spomnili na pomen eh, zakonodaje, ki pa ne more kar tako zakono, zagotoviti napredka, vendar to pravite, da ni škodilo našim podjetjem. To pomeni, da je vzdržna zakonodaja, ki naj bi bila tudi naša značilna drža. Gospod izvršni direktor, izvolite, lahko odgovarjate na vprašanje. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Imamo o, o, o, poskušamo ustvarjati ravnotežje različnih ciljev in to podajamo v perspektivo naših dejanj. Kar se tiče ocene, naj najprej pojasnim, da ta hip nimamo jasne ideje, kakšen je delež dosjejev iz leta 2010. ki ni imel zadostne kakovosti. Kar smo počeli v prvih letih je bilo to, da smo si pogledali zgodne registracije, torej prve registracije v prvih letih in jih ocenili. Potem pa smo ugotavljali, ali so te dobre ali ne. In naš sklep, ko smo si jih pogledali, je bil, da kakovost ni bila zadostna. Šele sedaj pa smo prejeli veliko večino dosjejev, ki so bili pravilno pripravljeni. Nekateri smo prejeli šele nekaj dni pred rokom in sedaj bomo šele lahko ugotovili, kakšen je delež dosjejev za visoko kakovostjo. In mislim, da bom na to vprašanje, da, da, da na to vprašanje ne morem odgovoriti zdaj. Torej, kakšen je delež kakovostnih dosjejev. Če pa so dosjeji nepopolni, potem ukrepamo. Ali eh, sprememo odločitev, naprimer, da informacije niso do zadostne mere poslane, potem pošljemo naprimer eh, pisma, ki se pozivi in potem imajo eh, industrije določene roke, znotraj katerih morajo izboljšati kakovost dosjejev. Lahko vam povem, da te sklepe pošljemo v pregled državim članicam, potem pa uh, gredo v odbore držav članic in uh, strokovnjaki se sestanajo vsake dva, vsaka dva meseca in si. Uh, v enkratnem srečanju pogledajo več dosjejev in potem ugotovijo, ali smo iz dosjejev potegnili prave sklepe ali ne. A, torej, pisma o oceni kakovosti se pošljajo, pošljajo podjetjem, pa tudi državam članicam. Tako da države članice in inšpekcije lahko spremljajo, do kakšnih primankljajev je prišlo v tej vrsti odločitev. Mi spremljajo zadevo tako, da ugotavljamo, ali, dr, ali eh, podjetja pošiljajo dodatne informacije ali aktualizirajo svoje dosjeje in če jih ne, potem obvestimo inšpekcije držav članic, tako da lahko inšpektori ukrepajo, uvajajo ustrezne ukrepe. In mislim, da. Eh, da podjetja se ne morejo izogniti svojim obveznostim. Ali bi lahko pet odstotkov zvišali? To je bilo vprašanje. To predvidevamo dolgoročno. To, da na vsak način bomo pregledovali pet odstotkov eh, vsega, kar je bilo registrirano do leta 2013. Po letu 2014 pa bomo pregledovali višji odstotek formalno registriranih kajti ob koncu ne pričakujemo, da bodo pri naslednjem roku registracije številke tako visoke. Ali z drugimi besedami, delal bom na dosjejih, eh, ki so registrirani, registrirani do leta 2010 in s tem tudi nadaljeval. Kar se tiče dosjejev, ki so bili uh, eh, uloženi do roka, obveščamo komisijo glede tega, katere dosjeje o nano zadevah imamo uh, za določena podjetja in ob, Izdelali smo zelo obširna poročila za komisijo in komisija vam bo kasneje v tem letu poročala o teh vidikih. In eh, dobili boste tudi poročilo uporabnikov v zvezi s tem eh, tekom tega, ko se eh, ocena nadaljuje. Kaj se tiče obveznosti registracije? Gospa Grostet je dejala, da so te zahteve za določena podjetja zelo visoke kaj ti nekatera podjetja so majhna in srednje velika in nekateri ste dejali, da je to velika naloga za majhna in srednje velika podjetja. Seveda razumemo to in to kritiko zelo resno jemljem, jemljemo in poskušamo majhnim in srednje velikim podjetjem pomagati, kar se le da. In zlasti vas opominjam na sledeče. Vi so zakonodajalec ste uh, eh, uvedli um, točko za pomoč v državah članicah in to razvijamo in tu pomagamo tako, da se lahko nudi pomoč podjetjem v njihovem jeziku in tudi usposabljamo te ljudi tako, da lahko pomagajo podjetjem uh, pri eh, dosijajih in da, lahko, da znajo uporabljati orodje IT. Podjetja potrebujejo strokovno znanje tukaj za registracijo. Tudi, če gre za majhne srednje velika podjetja. In mislim, da je to legitimno pričakovanje. Kajti, če kupujete kemikalije od obavitelja, je pomembno, da eh, tisti, ki prodaja, to tudi ima določeno znanje o tem, kaj prodaja kajti možno je, da prodaja potencijalno nevarne snovi, ki, o katerih pa podjetje nima pojma. Seveda, torej prečakovanja so upravičena. In kar je pomembno je to, da imajo države članice oziroma da se zavedajo države članice dejstva, da SMI potrebujejo naprimer svetovalce, ki za nje pripravijo eh, dosijaje in nekatere države so naprimer uvedle javne podporne sisteme in tudi sofinancirajo del stroškov za svetovalce, ki pomagajo pri registraciji. Veliko majhnih in srednje velikih podjetij pa ni registriranih. Spremljajo to, kar se dogaja in na koncu kupijo pismo za dostop, zato da imajo podatke in potem preverijo, ali obstaja poročilo o varnosti eh, osnovih, ki se mu lahko pridružijo in tako na, ob koncu sama podjetja nimajo veliko dela. In na koncu se vendarle lahko udeležijo zadeve po nižjih stroških, plačati morajo svoj delež. Sicer in določenim stroškom se ne morejo izogniti. Torej, za stroški eh, pisma za dostop imajo stroške in temu se ne morejo izogniti. Prednost pa je, da imajo dostop do informacij in pomembno je videti, kakšna je informacija, tudi izboljšano stanje glede konkurenčnosti. Pomembno je na pravilen način uporabljati kemikalije in eh, da pomembno je, da to znajo tudi pojasniti uporabnikom in to je ta konkurenčna prednost. Poskušamo tudi pomagati pomagali, eh, pomagamo majhnim in srednjim velikim podjetjem, ki so se registrirala in poskušamo identificirati tista podjetja, ki se želijo registrirati in poskušamo ugotoviti, kakšne probleme imajo in kako jim lahko bolje pomagamo. In radi bi se veliko naučili od njih, od njih, da bomo bolj opremljeni eh, za naslednji rok za registracijo leta 2015. Prepričan sem, da je večina, da gre pri večini uh, olj za parfume za nizke volumne in verjetno gre tukaj za letnico 2018. Dejstvo pa je, da primankuje strokovnega znanja na splošno, ne samo kar se tiče velikih podjetij, tudi kar se tiče majhnih podjetij. Uh, Tu je premalo strokovnjakov za varnostna vprašanja. Zato je gospod Tajani nas pozval, naj na tem področju pomagamo in pripravljamo program, da bi povezovali univerze in pa raziskovalne inštitute in želimo pripravljati dokumente, ki so pomembni za to, da bodo podjetja lahko skladna z ričem. Tudi tu, s tem se strinja tudi gospod Prodi. Gospod Prodi je to zahteval. On je spregovoril tudi o tem, da bi moralo biti Več skupnega jezika med eh, regulatorji in pa znanstvenimi odbori, ki ocenjujejo tveganje. Pomembno je razumeti to, da je ta potreba jasna tudi komisiji. In komisija je prosila Litindiji Sanko naj skličajo več rednih srečanj strokovnjakov in pa odborov strokovnjakov, tako da je njihovo delo bolj harmonizirano, da harmonizirajo svoje poglede glede ocene tveganja in da. V tem kontekstu bi rad omenil še to, da si zelo prizadevamo za to, da bi imeli um, terminologijo glede ocene tvegan v vseh jezikih, torej ne samo, da harmoniziramo na ravni angliškega jezika, sedaj lahko vse te izraze v zvezi z varnostjo izrazimo v vseh različnih jezikih Evropske unije. In tudi to je velikega pomena. Sedaj pa bi se vrnil k, k komentarjem gospe Klas. In rad bi spregovoril o pristojbinah. Pristojbine so včasih ovira pri riču, kajki podjetje jih plača naprej. In podjetje plača v času registracije za vse delo, ki ga mi kasneje izvajamo, kar se tiče ocene eh, dosjeja, kar se tiče ocene snovi in tudi kar se tiče a, določenega upravljanja s tveganji. Vse to pokriva ista pristojbina. In o tem bi lahko razpravljali. In mislim, da je naloga vaš, vas politikov, ali želite plačevati letne pristojbine in tako bi znižali stroške na ravni registracije in sicer za veliko, ali pa bi bilo bolje, da bi unaprej plačevali pristojbine in bi potem agencija na varčen način uporabljala denar, ki se plača vnaprej. Mislim, da se s temi pristojbinami eh, plačuje delo za leta naprej. To je v primeru Riča. Lahko pa bi si pogledali alternative, lahko bi si pogledali prednosti in slabosti različnih sistemov in sicer v kratkem, če si to želite. Kar pa se tiče ustvarjanja sinergij pri biocidih in pa pri uredbi Rič. Že sedaj poskušamo ustvarjati te sinergije, koliko se le da. Želimo zagotoviti, da je naše orodje IT, ki smo ga razvili, in to orodje pomaga znanstvenikom in podjetjem pri registraciji in oceni tvegan. Tukaj gre tudi za oceno eh, informacij, ki smo jih dobili pri registraciji. Torej, pri obeh stranih poskušamo doseči sinergijo in poskušamo do velike mere uporabljati to, kar smo razvili že prej. In na teh sinergijah še, bomo še naprej delali. To pa ne, umo, ne, umore, ne more o, o, oduzeti stroškov registracije ker ti stroški so povezani z dosjejem. To niso samo generični stroški. Kar se tiče generičnih stroškov, tukaj bomo poskušali storiti, kar se da za ustvarjanjem sinergij. Toda, prosili ste nas tudi, naj um, naredimo dejanski pregled eh, stroškov, torej koliko potrošimo za biocide in koliko potrošimo za rič in pristojbine za rič se uporabljajo tudi za stroške, ki jih imamo za biocidi. Prejeli smo tudi sporočilo, da želite, da izdelamo pravilno oceno dejanskih stroškov biocidov. In to tudi počnemo. Toda, verjamem, tudi, torej prestolbin še, še nimamo, to da imamo občutek, da bomo podobne znižanja pri pristojbinah doživeli za majhne in srednje velika podjetja, pa če tudi gre tukaj za mikropodjetja. Tako da mislim, da, je tukaj, eh, eh, da so tukaj pristojbine opadle in da tista podjetja, ki zaslužijo manjše pristojbine, tudi plačujejo nižje pristojbine. Prejeli smo registracijske pristojbine vnaprej, ampak kot sem že predstavil v ovodu, stvari ne tečajo večno. Leta 2014 bomo porabili vse pristojbine iz leta 2010. Torej, nedvomno se bomo vrnili k temu, kaj je um, legislator predvidel. Namreč, da se del eh, dela agencija plačuje sa pristojbinami, delno pa z subvencijami. In tak režim bomo imeli za naslednje a, eh, finančno obdobje. Upam, da se boste tega spomnili, ko si boste pogledali večletni finančni okvir. potem seznam kandidatk, kandidatov. Še vedno načrtujemo izpolniti cilje, ki so si jih zadali politiki, zlasti komisija. Komisija si je zastavila cilj za vse nas. To vključuje tudi nas in podpiramo ta cilj. Tukaj gre za znatno število, torej za okrog 130 snovi do konca naslednjega leta. Če pa bomo dosegli ta cilj, je odvisno od, na, od našega prizadevanja v naslednjih mesecih. To je odvisno od našega prizadevanja, od prizadevanja komisije in prizadevanja držav članic. Države članice morajo opraviti svoj delež nalog in želijo si sodelovati pri tem delu. Prvič bomo imeli tudi sestanek za načrtovanje v agenciji, to se bo zgodilo ob koncu leta. In takrat bomo prosili države članice, naj si zastavijo jasne cilje za večletno delo pod Ričem in da bi tako ustvarili mehanizem ki bi nalagal eh, odgovornost ne samo nam in komisiji, ampak tudi državam članicam, da si zastavijo cilje glede riča. Potem ste omenili tudi jezik, da na tem delamo vedno več. Pregledali smo tudi pristojbine, registrant oziroma vlagateljev. Zadeve imamo sedaj v dveh jezikih in razmišljajo o tem, kaj bi še lahko storili za prevode in kaj bi lahko storili za to, da bi rič bolje deloval na mednarodni ravni. Gospa predsedojoča, upam, da sem pokril vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Dovolite še eno vprašanje, na katero niste odgovorili. Ali bi gospod direktor podal svojo oceno glede uh, konkurenčnega položaja evropske kemične industrije zaradi riča? Ali se je ta konkurenca, konkurenčnost izboljšala, poslabšala ali pa je stane takšno kot pred ričem? Hvala lepa. V prvi vrsti je to vprašanje za komisijo kajti komisija ima pregled nad industrijo in izdeluje študije v zvezi s tem. Torej, upam, da bo komisija lahko odgovorila na to vprašanje naslednje leto, ko bodo te študije na voljo. Kar pa se tiče mojega vidika, ta hip imam občutek, da so podjetja se uspela registrirati v velikih številkah in obstaja velika grožnja, kar se tiče podizvajalcev oziroma poizvajalcev v verigi proizvodnje, da bodo snovi izginile z trga, tudi snovi, ki bi jih zelo potrebovali in da bi se sesule, sesule oziroma da bi to slabo vplivalo na dobavne verige, če bi umankale te snovi. In Pogledali smo si kontaktno skupino, to je skupina direktorjev komisije, nas in industrije in ta hip nismo našli takšnih primerov. Torej, v tem oziru sem prepričan, da industrija lahko konkurira na svetovnem trgu kljub stroškom prve registracije. Torej, ta hip sem v to prepričan. Najlepša hvala, gospod direktor. Mislim, da ste izčrpno odgovorili na vsa naša vprašanja. Najlepša hvala. Hvala za delo agencije ECHA. Hvala za to poročilo, ki je bilo za vse nas zelo jasno. Predlagam vam, da se lotimo šeste točke na dnevnem redu. gre za. Globalni odziv Evropske unije na virus HIV. Leta 2009 je komisija sprejela sporočilo za boj proti HIV-u v Evropi in v sosednjih državah za obdobje 2009-2013. Ta strategija temelji na treh glavnih točkah. Zadeve se niso razvile tako, kot smo sami želeli. Zaradi tega je bilo postavljeno ustno vprašanje. Predajam besedo soporočevalcem, gospa Grostet, potem gospa Šilders. Hvala, gospa predsedujoča, zelo na kratko. Pomembno je, da ponovno govorimo o tem vprašanju v Evropskem parlamentu. Moramo govoriti o tem, kaj se danes dogaja in o tem, kar lahko storimo. Imeli smo resolucijo Evropskega parlamenta novembra 2008, ki je bila izglasovana in ki je zahtevala zgodnje odkrivanje in zdravljenje. Tej resoluciji je sledilo sporočilo Evropske komisije ki zadeva boj proti HIV-u, AIDS-u v Evropske unije in sosednjih državah za obdobje 2009 in 2013 in akcijski načrt za zmanjšanje novih okužb z virusom HIV. Gospa predsedujoča, kot ste vi dejali, žal to področje ne napreduje, imamo tudi nove okužbe v Evropski uniji in v sosednjih državah. In skladno eh, s podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, 30 odstotkov oseb, ki so obkužene z virusom v Evropski uniji, tega ne ve. Z zaradi tega eh, obstaja več kot tri trikrat večja nevarnost za prenos te bolezni. Žal do odkrivanja prihaja prepozno ko je tudi že pozno za ustrezno zdravljenje. Tudi druge študije nam kažejo mm, na to, da je treba na tem področju napredovati. Oseba, ki je okužena z virusom, ki takoj začne jemati zdravila, torej, če oseba takoj začne jemati zdravila, se zmanjša za 86 odstotkov nevarnost prenosa bolezni na druge osebe. Zaradi tega poudarjam, zgodnje odkrivanje bolezni, zgodnje zdravljanje in tako bomo zajezili to epidemijo. Smo na pol poti tega akcijskega načrta. Zdaj je treba, da Evropski svet in Evropska komisija še naprej izvajata strategije za preprečevanje te bolezni, tudi ob upoštevanju novih eh, znanj na področju odkrivanja in zdravljenja. Treba je, da izvedemo vse ukrepe, ki se nanašajo tudi na spoštovanje obveznosti, ki so bile sprejete junija v okviru Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Poleg tega je treba, da se, eh, da se s podatki seznanijo vse najbolj ranljive skupine v Evropski uniji in v sosednjih državah. To je tudi eh, smisel tega predloga resolucije našega parlamenta. Hvala. Hvala, gospa Grostet, gospa Childers to the rapporteur. Hvala lepa poročevalki. Mislim, da moramo biti zelo previdni, kajti sedaj je pol poti za nami in ne smemo začeti delati korakov nazaj, kar, nazaj, kar bi se lahko zgodilo. Pozdravljam resolucijo o HIV-u in AIDS-u. To so nekatera področja, na, katerih, na katera se moramo osredotočati v resoluciji. Naprimer, prioritetne skupine. Lahko bi dosegli velik vpliv, če bi izdelali pravilne ocene in če bi uvajali pravilne kampanje. Strategije moramo doseči, specifične skupine. Zelo pomembno je tudi, da uvajamo politike in programe glede HIV-a, ki naj bojo v skladu z človekovimi pravicami. To pa pogosto ni realnost. Negovalci in pa pro, tisti, ki eh, ponujajo storitve, se morajo zavedati a, eh, standardov, a, eh, ki vladajo na tem področju. Ljudje, ki so okuženi s HIV-om in pa randljive skupine bi morali biti vključeni v politike in programe, v njihovo oblikovanje. Obstajati mora univerzalni dostop do preprečevanja in do zdravljenja. Poleg tega je treba odpraviti mite glede randljivih skupin in pa glede tega, kako se širi virus. In to je del zdravstvene nege. Politiki Eh, znane osebe bi morali eh, tukaj eh, prispevati svoje in mislim, da bi lahko izboljšali zavedanje glede tega tudi preko medijev. Torej, prioritetne skupine in pa prioritetna območja. To je pomembno in parlament bo še naprej prizadeval prizadevanja za bojo proti AIDS-u in HIV-u. Žal je to še vedno grožnja za zdravje, kljub temu, da smo v 21. stoletju. Hvala. Bien, ja, merci beaucoup. Najlepša hvala. Chris Davis je prosil za besedo. Thank you, Hvala lepa, gospa predstojoča. Antonija Pavanova je poročevalka v Senci. Žal je ni z nami, toda prosila me je naj povem sledeče. Skupina podpira osnotek resolucije in pozdravlja specifične predloge glede dostopa do zdravljena, glede testov in kar se tiče sookužb verjame, da bi se morali zlasti osredotočati na srednjeročne strategije, kar je povezano z Evropsko unijo in sosednjimi državami. In morali bi razmisliti o naslovu, če se s tem strinja poročevalka in drugi. Pripričana je, da bi morali omeniti tudi dodatne stvari. In meni, da bi se morali jasno osredotočati na preprečevalne ukrepe in pa na eh, dvig zavedanja pri a, eh, prioritetnih skupinah, kot so naprimer homoseksualci ali pa uživalci drog. To je problem, ki ga imamo v Evropi in drugod. To je eh, stigmatizacija in pa diskriminacija a, okuženih. Pogledati bi si morali tudi nacionalne načrte, ki obstajajo v zvezi z HIV-om in AIDS-om. Uh, pogledati bi morali, ali so, to, ali so ti eh, programi učinkoviti in, in ali se učinkovito izvajajo. Tu pa je še vprašanje tveganja oziroma vprašanje skrbi, da se bo uh, okužba širila v sosednje države. In ob koncu naj povem še to. Antonija Pavanova pravi, da smo največji donator pomoči in morda bi morala poročevalka in poročevalci v senci razmisliti o dodatnem odstavku, namreč o tem, kako bi lahko skupaj pomagali na globalni ravni in sicer tako, da bi uporabljali viri, ki so na voljo Evropske unije. Bien, je vous remercie. Dobro, najlepša hvala. Mislim, da se nihče drug ni javil k besedi. To pomeni, da bom prosila predstavnico komisije, gospod Hubel, ali bi mogoče kaj povedala v zvezi s to točko. Izvolite. Najlepša hvala. Upoštevaje čas, ki ga imamo, mislim, da je zelo smiselno, da odbor to obravnava in da poda politično izjavo v imenu parlamenta. Prav na tem področju je politična zaveza temeljnega pomena. Le to daje moč strategijam, ki jih imamo. Zato bi podal tri pripombe. Prvič, in tukaj se navezujem na to, kar je bilo poprej povedano, moramo povezati obstoječe uh, strategije, tiste, ki, uh, ki naslavljajo tako virus HIV in AIDS v Evropski uniji, država članicah in tretjih državah, sosedskih državah, pa tudi na splošno na svetu. Na to se je treba osredotočiti. Drugič, mislim, da smo dosegli precejšnji napredek, kar zadeva koordinacijo z deležniki v državah članicah, pri čemer sodeluje civilna družba, zato da bi se osredotočili na prednostne skupine in regije. To je zelo pomembno za Evropo zaradi tega, ker smo osredotočili svoje napore tam, kjer so ti najbolj potrebni. Menimo, da je zelo pomembno, da to še posebej poudarimo. Tretjič, mislimo tudi, da smo veliko eh, storili v razvijajočih državah v sodelovanju z ECDC. Smo veliko storili pri izvajanju obvez držav članic in komisije, eh, katerim smo se zavezali na Dublinski konferenci. V tem trenutku pregledujemo naše strategije skupaj s centrom ECDC. Tako bomo lahko videli, katere bi morale biti prednostne naloge v drugem obdobju obdobju. Sedaj torej vsi pogledamo, vsi moramo seveda pogledati, kako vse bo razvijela ta resolucija. Najlepša hvala. Z nami je tudi direktor ECDC-ja, gospod Mark Sprenger. Verjetno nam bo še marsikaj povedal v zvezi s to temo. Izvolite, imate besedo. Uh, ECDC is very pleased. Najlepša hvala. Naš center je zelo vesel, da se poslužujete informacije, ki so bili eh, od nas in da na podlagi naših izsledkov tudi razvijete politike. Želel bi pa spregovoriti o eni eh, zaskrbenosti, ki nas muči in sicer se strinjam s tem, kar je bilo povedano, ampak zaradi gospodarske krize se lahko zgodi, da Države niso vedno pripravljene toliko pozornosti posvečati zgodnemu odkrivanju, ki pa je nad vse pomembno. Prav imate, še vedno se lahko veliko stori na tem področju, zaradi tega, ker se veliko krat ne odkriva Eh, virusa HIV v zgodnjem statiju. Tudi pri tistih, ki se to odkrije, ki so pozitivni, eh, ti morajo prijeti zdravljenje. To je zelo pomembno, da se dogaja tudi v gospodarski krizi. Eh, in sicer, da se tudi v takšnih časih poskrbi za zdravljenje bolnikov. Si dobro, najlepša hvala za ta pojasnila. Nihče drug se ne javi k besedi. Naj vas spomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 14. Eh, oktober opovdne. Potem poročilo bomo sprejeli v odboru 22. novembra. Sprejetje na plenarnem zasedanju bo potekalo eh, decembra. Naslednja točka na dnevnem redu zadeva izmenjavo mnen z direktorjem ECDC-ja, z Markom Šprengerjem. Predlagam vam, da se nam pridružite za govorniškim odrom. Izmenjali si bomo torej mnenja z direktorjem Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Bien, monsieur le directeur, vous avez la parole. Gospod direktor, imate besedo. Merci beaucoup, madame présidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Would, uh, like to mention... Najprej bi želel omeniti, da mi je bilo veliko veselje, da sem lahko pri nas uh, pozdravil gospo Marino Jagana Kodancis, gospo Venusov in tudi druge člane odbora na našem centru prejšnji mesec. Bilo je zelo korisno, da smo imeli kar obsežne razprave. Na samem začetku bi se želel zahvaliti Marini, ki je pa žal danes ni. To je naša kontaktna oseba v Evropskem parlamentu. Svojo energijo veliko krat posveti, posveča prav naši agenciji. Rad bi se ji vnaprej zahvalil tudi za vse tiste dogodke, ki, jo, ki jih bo uh, v imenu našega centra gostila to jesen. Uh, Eh, prosila me je, ko sem nastopil na svojem delovnem mestu, naj čim večkrat obiščem parlament. 22. Eh, novem, novembra bo Marina gostovala posebno srečanje o cepljenju proti sezonski gripi. V sklopu razpravi v eh, lansko leto o poročilu o eh, epidemiji sezonske gripe, gripe, sem obljubil, da bomo povedali več o učinkih same gripe in tudi cepljenje, preden bo nastopila naslednja sezona. Eh, profesor Anges Nikol eh, pri eh, GD Sanku in jaz bova o tem spregovorila 22. novembra. 30. novembra bo gospa Jana Kodakis gostila naš eh, letni uh, dogodek. Vsi boste vljudno vabljeni tudi na oba dogodka. Vabili boste k malo prijeli. Marina Jena Kodakis eh, bo tudi zaključila uh, 8. novembra našo znanstveno eh, konferenco in naslednji dan se bo srečala z našimi člani upravnega odbora. Dovolite mi, da spregovorim o tistih zadevah, o katerih smo spregovorili v Štokholmu, ko nas je obiskala vaša delegacija. Preden pa to storim,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 Eh, tako Evropski centr za preprečevanje obvladovanje bolezni kot jaz, nimamo nobenih uh, prispevkov strani uh, eh, farmacevskih uh, podjetij, noveden od nas nima nobenega deleža v takšnih podjetij, podobne velja tudi za moje kolege. Tako da naše znanstveni nasveti temelijo na naših notranjih posvetovanjih in posvetovanjih z našim svetovalnim telesom. Vsi tisti strokovnjaki, s katerimi se posvetujemo, uh, s, morajo izraziti, da nimajo navskrižnih interesov. Gre za izjave, ki jih najdete tudi na naši spletni strani. V naslednjih minutah bom spregovoril o tem, kako podajamo naše strokovne nasvete, ki niso odvisni od komercialne sfere. Spregovoril bom tudi o obisku eh, vaše delegacije. Posnetke lahko vidite tudi v svojih materijalih. Um, vsak dan imamo posebne sestanke, ko govorimo o dnevnih um, gro, uh, grožnjah. Tudi tukaj imate posnetke v svojih materijalih. Obiskali so naš uh, centr za nujne operacije, kjer uh, sodelujem skupaj z našimi strokovnjaki. Vsak dan naš centr. Uh, nadzoruje vse uradne podatke in uh, vse obveščevalne podatke o epidemijah po vsem svetu. Naš glavni vir uradnih podatkov je, uh, prihaja iz sistema zgodnega opozarjanja in odzivanja, uh, ki ga upravljamo skupaj z generalnim direktoratom Sankom. Tudi države članice uporabljajo to poleg um, institucije na evropski ravni. Pridobivamo pa tudi podatke o epidemioloških informacijah tudi iz eh, držav članic, pridobivamo jih tudi iz eh, svetovne zdravstvene organizacije in drugih partnerjev po vsem svetu. Pridobivamo pa tudi manj uradne eh, podatke iz medijev po vsem svetu, kjer odkuder sporočajo o izbruhih boleznih. Pridobivamo pa tudi informacije od naših nacionalnih in mednarodnih eh, partnerjev. Se pravi, vsak dan ob 11.30 združimo vse te podatke in potem se odločimo, kaj storiti v zvezi s tem. 21. Eh, septembra smo skupaj z vašimi strokovnjaki pregledali nove podatke o naslednjih treh izbruhih. In sicer smo si pogledali eh, sklop izbruhov eh, legionarske bolezni v italijanske vaze Lazize. Eh, potem smo imeli tudi premjere lokalno prenešene malarije v Grčiji in potem smo imeli tudi porast ošpic, eh, zaradi katerega trpijo praktično vse države članice EU. In v vseh teh treh primerih eh, nas je Evropska komisija prosila, da pripravimo takojšno oceno. To počnemo na podlagi sistema zgodnega oporozarjanja in odzivanja. Države članice imajo jo obvezo, da podelijo s komisijo in z našim centrom vse informacije. Naj povem, da gre za eh, zakonodajo, ki jo pravkar tudi pregleduje in prevetruje komisija. Naj spregovorimo o eh, grožnjah, ki smo jih obravnavali z vašo delegacijo, ko nas je ta obiskala. Morda mo znate eh, italijansko eh, vas Lazize. Eh, zelo lepa vas je to v bližini Gardskega jezera. Sam sem to vas eh, večkrat obiskal. Večina turistov prihaja iz Nemče in iz eh, Nizozemske. Legionarska bolezen je bolezen, glede katere so se države članice dogovorile, da bodo se o njej obveščale med seboj in tudi na ravni Evropskega unije unije. To počnemo znotraj javnih zagodov, ti podeljuje med sabo informacije, eh, seveda delujejo odzivno in zaupno. Eh, na, v Nemčiji, na nizozemskem in na, eh, na danskem so zgodaj septembra zdravniki unesli informacije o odkritih primerjih legionarske bolezni. Takrat smo gotovili, da eh, je bilo sedem primerov takšnih oseb, ki so pred kratkim piskale lazize. In na podlagi tega smo lahko ugotovili, kje je vir bil te bolezni in potem na podlagi tega smo obvestili italijanske oblasti. Kar zadeva primere malarije v Grčiji, to je spet država članica, svetovna zdravstvena organizacija je hotela vedeti, zakaj pravzaprav tukaj gre. Hoteli so vedeli, ali uh, naj. Uh, podajo na svet, da se poduzame določene varstvene ukrepe, preventivne ukrepe ali morajo kaj svetovati glede obiskovanja Grčije ali tako naprej. Kaže, da so primeri tako pogosti, da je. Um, Evropa, recimo na podlagi, eh, na primeru eh, Ošpic, postala največji izvoznik Ošpic eh, drugam. Tudi tiste države, članice, kjer Ošpic poprej ni bilo, najdemo primere, ko prihaja do uvoza Ošpic od drugod. Zato danes države članice ne morejo biti več države, kjer ošpic ni. Tako da tukaj moramo dejansko skupaj nekaj ukrepati. Naj vam vsem povem, kaj se je zgodilo s temi izbruhi. Dobra novica je ta, da je izbruh legionarske bolezni v uh, Lazize uh, zaključen. Ko smo izvedeli, da do tega prišlo, smo obisli, obisteli italijanske obli, uh, oblasti. So, te so odkrile, da uh, je legionela v uh, viru vode. V, um, Eh, kampu, in, počitniškem kampu in uh, ta vir so omejili. To pomagali smo ukrepati uh, vsem organom, tako da smo tudi pripravili obvestila v nizozemščini, angliščini in nemščini za turiste. To je bilo zelo pomembno zaradi tega, ker se legionarsko bolezen lahko zdravi le s posebnimi antibiotiki, lahko pa pride tudi do zapleta s pljučnico uh, in če to ni pravilno zdravljeno, lahko pride tudi do smrtnega izida naša eh, mreža za legionarsko bolezen je dobro delovala, zaradi tega, ker tako lahko eh, ugotovimo, kje prihaja do izbruha in to tudi zajezimo. Na ta način lahko dejansko rešujemo življenje. Eh, kar zadeva malarijo, število primerov se je v Grčiji povedalo, mislim, da jih, da jih je danes približno 17 najdemo pa te primere kar v petih okrožjih. Pred dvema tednoma je Grčija prosila, da ekipa naših strokovnjakov obišče Grčijo. Tam smo eh, preživeli en teden in ocenjevali situacijo. Eh, primeri so bili uh, prijavljeni v uh, kmetijskih območjih v bližini Mokrišč, uh, tukaj se odkriva nove primere, ki se jih zdravi. Seveda pa so eh, implikacije za druge države članice zaenkrat še omejene. Na naši spletni strani smo objavili, kakšne so tveganja. Če, nas, če vas več zanima, si lahko pogledate tam malce več. Kar pa osebno me najbolj uh, skrbi, uh, so ošpice. Ko uh, smo V začetku septembra si to ogledali, je bilo le 26 eh, primerov prijavljenih ošpic. Sedaj pa govorimo o več kot 28 tisoč primerih. Imamo pa tudi tri smrtne primere, eh, kar pomeni, da je letos v Evropi zaradi ošpic umrlo že 10 ljudi. Eh, primerov pa je najbrž neprimerno več, ki niso bili zabeleženi, govorimo tudi o morebitnih smrtnih primerih to so uh, le rutinski primeri uh, našega dela, ki potekajo tedensko. Uh, kar zadeva ošpice, pa naj povem, da so zelo pomembne uh, celo na ravni celega desetletja. Naj povem, kaj je naš center ponaredil v letošnjem letu, potem pa bom povedal, kakšne so naše prioritete za naslednje leto. Uh, Eh, ko sem vas nagovoril pred enim letom, oktober 2010, sem eh, povedal, da obstajajo takšne eh, zadeve, na podlagi katerih lahko gotavljamo, da na zdravje in na raven zdravja vplivajo, močno vplivajo socialni gradienti in tudi laboratorijska mreža. Naj povem malce o učinkovitosti. Lani sem povedal, da si želim zagotoviti čim večji učinek za vsak uloženi evro. Zato smo v zadnjih 12 letih uvedli eh, poseben eh, sistem proračunskega napajanja. Poprej smo eh, si ogledali le tretjo proračunsko postavko, ampak to nam ni dalo celotne stike. Tako da Ne vem sicer, za katero prosonico eh, gre v tem primeru, ampak ne tej prosonici kaže, kot da nismo pravzaprav nič namenili eh, našim, eh, našemu predobivanju podatkov o epidemijah. V resnici pa je ravno drugače. Veliko smo vlagali v takšne podatke. Gre pa za dejavnost, ki se v glavnem financira iz časa zaposlenih. Upamo, da nam bo ta prikaz eh, pokazal neprimerno realnejšo sliko eh, našega delovanja. Še posebej je to pomembno, ko govorimo o delovnem programu februarja. Smo napovedali reorganizacijo našega centra, zmanjšali smo število enot. Eh, kolega, kolegica Andreja Amon pa je postala namestnica direktorja. Eh, tako smo tudi zagotovili eh, dobro zastopanost obeh spolov na eh, samem vrhu. 50 odstotkov zaposlenih je namreč žensk pri nas, ampak če si pogledamo vodstvena mesta, potem vidimo, da je tam manj kot 40 odstotkov žensk. Zato smo se odločili, da bo namestnica direktorja, pa da bosta tudi dve drugi zelo pomembni Eh, delo, vodstveni mesti napolnjeni z ženskami. Ampak to ne zaradi tega, ker so bile ženske, ampak zaradi tega, ker so bili to najboljši kandidati. Znotraj same organizacije smo poskušali eh, narediti eh, delovanje bolj transparentno, bolj odzivno. Večina naših strokovnjakov deluje v dveh glavnih enotah. Eh, ti se odločajo potem tudi o prioritetah, ki izhajajo z našega delovnega programa, če se prednostne naloge spremenijo, če pride recimo eh, do večjega izbruha epidemije, eh, potem zlahka dodelimo posameznim nalogom naše strokovnjake. Obenem pa nam to zagotavlja tudi dolgoročno raziskovalno delo, dolgoročno naslavljanje raznih okužb, kot so virus HIV, AIDS in tako tako naprej. Eh, naš centr eh, ste kritizirali tako vi, kot tudi eh, Evropsko računsko sodišče zaradi precejšnjih prenosov sredstev v naslednja leta. Moja kolegica se s tem sedaj še posebej ukvarja. Seveda to ni lahko, ampak eh, veliko poskušamo narediti, da bi to izboljšali. Letošnji prenos eh, ne bo eh, znašal več kot 50 odstotkov našega ehm, proračuna. In to bomo zmanjšali sedaj na 27 odstotkov. V letošnjem letu smo zelo izboljšali tudi sodelovanje z laboratorijem poprej je obstajal, v letošnjem letu je prišlo do večje zaskrbljenosti zaradi izbruha E. coli v Nemčiji. Eden izmed glavnih izzivov je bil ta, da je izbruh povzročil sev, ki je precej nenavaden. Uh, Evropski laboratoriji ga zato niso mogli odkriti. Zato sem bil zelo vesel, da smo znotraj naše organizacije oblikovali posebno skupino za um, uh, mikrobiološke organizme. Uh, tega vodi profesor Mark Strudens, ki je tudi eden izmed največjih strokovnjakov na tem področju. Z njegovo ekipo je zelo uh, prispeval pri reševanju te epidemije. Naša ekipa je koordinirala sodelovanje, poskrbeli so tudi, da so imeli vsi laboratoriji dostop do protokolov vezanih na eh, tesno preverjanje. Sodelovali smo tudi z GD Sanko. Eh, ta eh, ekipa in sodelovanje z laboratoriji bo posebnega pomena tudi v naprej, naslednjem obdobju. 10. oktobra bo uh, Dagmar Lodberen imela posebno srečanje, uh, kjer bom nastopil tudi sam s kolegi iz našega centra in s kolegi iz Gede Sankov. Seveda so pomembni tukaj tudi socialni gradienti in eh, neenakosti v zdravju. Eh, o tem veliko razpravljate tudi vi. Odkar sem postal direktor, sem obiskal številne države, eh, ki jim naš centr služi. Želel sem, da bi se stvari začele odvijati na nacionalni lokalni in regionalni eh, ravni, zaradi tega, ker so to eh, ravni, kjer je treba naslavljati nalezljive eh, bolezni. Letos, ko sem obiskal Romunijo, sem obiskal tudi zdravstveni dom za romsko prebivalstvo, da bi bolje razumel, kakšni so tukaj izzivi. Poskušal sem razumeti, kako bi lahko nekaj spremenili tudi na našem centru za to populacijo. V materijalih imate tudi eh, sliko treh otrok, obiskal sem eh, bližnjo bolnišnico in ta slika nas eh, opozarja, da kljub temu, da obstajajo statistični podatki o tuberkulozi, obstajajo resnične osebe, ki za to boleznijo še danes obolevo in trpijo. Naj vas sedaj opozorim na naše prednostne naloge za naslednje leto. V državah članicah obstaja kar nekaj ljudi, ki niso cepljeni, eh, cepljeni proti določenim boleznim in to vpliva tudi na druge države članice. To smo videli pri ošpicah. Mačarsko predsedstvo je v prvem delu eh, tega leta organiziralo posebno konferenco o cepljenju otrok. In takrat smo dejali, da so ošpice glavni izziv za Evropsko unijo. Pri tem smo prejeli tudi precejšno podporo strani Gede Sanko eh, in tudi strani našega upravnega odbora. Zato bo do ošpice glavna tema našega delovanja naslednje leto. Ključnega pomena je namreč, da se osredotočamo na preprečevanje in obladovanje bolezni. Ni pa to vse, kot sem poprej omenil, je treba tudi precej raziskovalnih dela opraviti. V Evropi je v tem trenutku eh, več kot 28 tisoč primerov ošpic. Na tej eh, prosolnici vidite, kako je Eh, pomembno se zavedati, da Evropa ni deljena na sever, jug, vzhod ali zahod, ko gre za ošpice. Še vedno obstajajo številne države, kjer, uh, ni, so, kjer, ni bilo kjer ni bila zagotovljena dobra precepljenost proti ošpicam in tam je sedaj precejšen izbruh uh, ošpic. Uh, zaradi tega je treba spregovoriti tudi o vodenju, tudi o vodenju, ko govorimo o preprečevanju ošpic. To vodstveno vlogo morajo prevzeti strokovnjaki, še posebej družinski zdravniki in pediatri, zaradi tega, ker so to strokovnjake, na katere se obračajo starši, ko sprašujejo o cepljenju otrok. Nim zaupajo. Tukaj gre za države članice, kjer uh, strokovnjaki na zdravstvenem področju Eh, opravljajo svojo vodstveno vlogo, vendar pa kažejo naše študije, da v določenih državah je kar nekaj zdravstvenih delovcev, ki tega ne počno. Zato niso strogi, eh, ko eh, poskušajo dosegati cilje svoje države glede precepljenosti. In celo so sovražno nastrojeni do cepiva zopr ošpice. Si to predstavljate? Zato moramo enako nastopati v vseh državah članicah. Zdravstveni delavci morajo o tem spregovoriti. Spregovoriti morajo spo, tudi s politiki in tukaj nas morate vi kot politiki podpreti. Prejšnji teden sem uh, celo objavil uh, uh, uvodnik v posebnem časopisu, kjer govorim o potrebi po podpiranju cepljenja. Sedaj pa še nekaj dogodkov, ki jih boste tudi vi gostili. Tukaj bodo sodelovali tudi naši strokovnjaki in bodo podajali naše eh, eh, nasvete. Eh, seveda je potrebno tudi, da se poslušujemo pri našem delu socialnih medijev, kadarkoli zabeležimo neko grožnjo in tukaj tudi vidite, da to počnemo pogosto, objavimo na spletni strani oceno tveganja. V tej oceni so uh, navedena javna, uh, jasna dejstva, na podlagi katerih lahko okrepajo zdravstveni deloci. Uh, obenem pa tudi vsak dan objavljam na Twitterju. Um, Eh, ti, eh, ta obvestila so objavljena v različnih jezikih, tako da vljudno vabljeni, da se kdaj pogledate. Spoštovane gospe in gospodje, sam mislim, da moramo narediti še več na tem področju. Eh, le na ta način bomo pravilno naslovili izbruhe ošpic, protimikrobno odpornost in podobno. Naš center vas, ne, vas lahko podpre ne le pri virusu HIV ali pri AIDS-u, ampak tudi pri številnih drugih boleznih. Najlepša hvala za podporo, ki ste nam jo izrazili in e, za prihodno vnaprej. Na, za vprašanje sem na voljo. Najlepša hvala za predstavitev. Sedaj pa uh, odpiram razprava z vprašanjem. François. Najlepša hvala, gospod direktor. Vaša predstavitev je bila izredno zanimiva. Hvala, da ste se nam danes pridružili. Govorite o konkretnih problemih. Zanimanjem sem poslušala tudi to, kar ste dejali v zvezi z ošpicami. Zanima me, kako to, da je naša država, Francija, na tako slabem mestu. Vi ste dejali, da je premalo cepljenja pri nas in eh, določeni zdravniki ne spodbujajo staršev, da bi cepili svoje otroke. To je zelo dramatično. Danes lahko zaupamo današnjim cepivom. Mogoče smo pred 30 leti imeli določene težave in pomisleke. Pa glede cepiv danes pa so cepiva eh, učinkovita in ne pomenijo tvegan za otroke. Dejali ste nam, da tudi obveščate zdravnike, vendar vas sprašujem, ali ne bi lahko bili še bolj aktivni, tudi pri ministrih za zdravje, zato da bi poskrbeli za prave programe za preprečevanje ošpic. Nespremljivo je, da imamo v Evropski uniji smrtne primere zaradi ošpic. Potem eh, protimikrobna odpornost. Vi ste o tem že nekaj povedali kolegico smo tudi pripravili predloge sprememb v zvezi s poročilom. Mislim, da bi morali bolje primerjati podatke z ustreznim nadzorom. Vaš sistem eh, opozarjanja v primeru novih eh, sevov, ki so odporni na eh, protimikrobna zdravila. Zanima me, ali ste tudi razmišljali o e, eh, navskrižnem prenosu med človekom in živaljo oziroma med živaljo in človekom. To je nevarno. Potem o HIV-u, AIDS-u smo že govorili, vendar gripa. Zdi se nam, da se vrača eh, gripa H1N1. Kaj je zdaj s temi cepivi? Nevarnost lahko še vedno preti. Katero je vaše stališče v zvezi s tem? Potem, kar zadeva ptičjo gripo, zdi se na, nam, da se vrača v Azijo. Virus je zdaj mutiral. Ali bo odporen na vsa cepiva in na vsa zdravljenja? Ali smo pripravljeni na nekaj takega in katere ukrepe nameravate poduzeti v zvezi s tem? Hvala. Hvala lepa. To je bilo prvo vprašanje od številnih. Linda McKeven, prosim. Um, hvala lepa, da ste danes z nami in hvala, da čisto praktično razpravljate z nami. Kar se tiče ošpic, neverjetno je, če si pogledate številke in da vidimo bogate zahodnoevropske države, kjer je veliko obolelih za ošpicami. Na BBC-ju sem slišala, da ne gre samo za otroke v naših državah, gre za to, da jih izvažamo v državo v razvoju in da ubijamo na deset tisoče otrok v državah v razvoju. In v moji državi je šlo za neodgovornega zdravnika. Šlo je tudi za neodgovornega novinarja. Starši so namreč dobili navodilo naj ne cepijo otroka in to je bil razlog za to. Želela bi si nekaj dodatnih informacij v zvezi z ošpicami. Ali imate informacije o številu primerov po državah in ali imate kaj več podrobnih informacij v zvezi s tem? Zelo bi vam bila hvaležna za informacije zlasti za Veliko Britanijo. Imate svoje prioritete in kaj boste sedaj storili? Kako boste merili, ali to, kar počnete, vpliva na politike? Kajti eh, vaša sredstva so omejena. Mi ne moramo prisiliti ministrov in pa zdravnikov naj ukrepajo. Torej, kako si predstavljate vpliv vašega dela? Sedaj pa še nekaj. Pogledala sem si prioritete vaše agencije. zdravje migrantov, to je izredno velikega pomena. Ampak kaj lahko vaša organizacija stori za to? Kaj lahko vi storite več, več od drugih? Kaj je moja naloga? Kaj je naloga ljudi doma? kajti vedno obstaja nevarnost, da bomo vsi počeli malo enega, malo drugega, ampak morali bi se osredotočiti na tiste stvari, kjer je naše delo v resnici uh, pomembno. In če ne moremo tukaj doseči uh, v resnici nekaj velikega, potem je bolje, da to prepustimo nekomu, ki je bolj usposobljen za to. Potem, kar se tiče odpornosti na antimikrobe. Povejte nam, kaj že delate v zvezi s tem? imamo predloge sprememb za glasovanje jutri, v katerih nas pozivajo naj Evropska unija stori več, kaj več v zvezi s tem. In končno še omenili ste zastrupitve z hrano. Potem pa ste omenili še EHEK v Nemčiji. Od poletja nismo slišali ničesar več se strani komisije v zvezi s tem. Zanima me, kako ste bili vi vključeni v to zadevo in kaj je bil vzrok? Thank, thank no on... Hvala lepa. Nikogar več nimam na seznamu govornikov. In sedaj bom sam postavil nekaj vprašanj vam, gospod Springer. Torej, imate specifično proračunsko vrstico za analizo vpliva na podnebne spremembe. To se mi zdi zelo dobro. Če želite kaj povedati o tem, eh, bi bil zelo hvaležen. In potem druga stvar. Kar se tiče bakterij, ki so odporne na anti, ki so odporne. Vem, da to sicer ni čisto vaša odgovornost, ampak treba je videti povezavo med zdravjem živali in pa razvojem teh bakterij. Vem, da zato niste posebno odgovorni. Ampak če bi izboljšali zdrave živali, potem bi potrebovali manj antibiotikov in to bi tudi izboljšalo, bi to izboljšalo tudi stanje za ljudi. Torej, zanima me povezava na tem področju. Za IFSO smo imeli številne konflikte interesov glede strokovnjakov. Seveda, če vi date priporočilo za cepitev, za cepitve, kar ima velike posledice za izdelovalce, kako bi vi zagotovili neodvisnost strokovnjakov? To me zanima. In potem je tu še ena stvar. Morda je v Franciji potekala podobna razprava kot v Veliki Britaniji v zvezi z cepitvijo proti eh, ošpicam. Uh, Imeli smo veliko razborljivo razpravo v zvezi s tem. Številni ljudi pa so cepljeni in sedaj imamo številne mlade, ki pa imajo težave eh, pri spanju zaradi tega, ker so bili cepljeni. In to je spremenilo pogled na eh, cepitev. Torej, kako analizirate, kako, si, kako razumete to ravnotežje med koristmi in slabostmi eh, cepitev, tako da se ljudje ne bodo bali cepljenja? Z nami je profesor Jacques Šeles, ki je zastopnik Evropskega parlamenta. Če želite kaj povedati, prosim. Poglejte, vi ste naš predstavnik v upravnem odboru. Pač, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, da ste mi dali priložnost, da se odzovem. Zelo sem počaščen, da sem tukaj in Sam sem predstavnik v upravnem odboru in ugotovil sem, da se ta agencija zelo dobro razvija. Dobro se je razvijala pod prvim direktorjem in zelo dober razvoj je tudi pod drugim direktorjem, ampak v drugi smeri. Mili Maljuri je eh, nekdanja poslanka in je tudi predstavnica v odboru. Danes ne more biti z nami, ampak govoril bom tudi v njenem imenu. Zelo pomembno za nas, za predstavnike je, da bi eh, obstajal večji interes za ECDC. In ta interes se je eh, odražal naprimer v obisko delegacije tega odbora v agenciji. Kaj ti tukaj gre za to, da eh, poslanci delijo te dejavnosti, naprimer Dagmar Rodberend, in pa drugi poslanci, eh, ti so organizirali skupne dogodke in nekatere je direktor že omenil. To je dobra usmeritev. In to pomeni, da sva jaz in kolegica podprta v odboru, kajti v preteklih letih takšnih obiskov in dogodkov ni bilo. Nekako sva lebdela in zgolj ugibala, kakšne naj bi bile zamisli parlamenta. Sedaj pa so poslanci predlagali razprave o zelo pomembnih temah in zato je za, na, za najo to zelo pomembno. To je bila moja splošna pripomba in hvala za to. Sedaj pa bi se obrnil na gospod Ivan in pa na gospod Grostet. Spregovorili sta o špicah. Nekaj je že od samega začetka igralo veliko ulogo v. A, agenciji. Agencija a la carte. To pomeni, da zlasti velike države in sedaj, ko ste omenili cepitev proti ošpicam, torej velike države so imele zamisel, da naj e, se agencija ne spušča v zadeve, v katere, za katere smo mi pristojni. Spominjam se, da sem pripominjal um, da sem podal določene pripombe, takrat, ko je agencija dala priporočilo za imunizacijo, potem pa so številne države pod vodstvom velikih dajale, ne umišavajte se. Sedaj pa ste videli, kam to lahko pripelje. Kajti zlasti v teh velikih državah se je zdaj pojavil problem in mislim, da je to dobro sporočilo za parlament, da si to pogledate. In zahvaljujem se gospe Grostet in pa gospe Makivan za njuna komentarja. Kajti to je dejansko privedlo k temu, da o tem moramo govoriti. Zlasti eh, majhne države so zelo hvaležne za podporo, velike države pa eh, seveda delujejo odlično, ampak ravno pri velikih državah je pač prišlo do določenega razvoja in zato mislim, da bi bilo pomembno, da o tem razpravljamo v parlamentu. Ne želim biti predolg, ampak rad bi se dotaknil še ene točke, ki je po mojem mnenju pomembna za vas. In to je uh, tudi sedaj zadeva, s katero se ukvarjamo. To imamo sedaj pred seboj. Namreč pomembna je komunikacija med prebivalstvom, strokovnjaki in politiki. Primer je bila gripa na NH1 in oblasti nacionalni inštituti v državah članicah, naša agencija ali pa svetovna eh, zdravstvena organizacija, niso bile tiste, tiste, ki so sprožile reakcijo pri javnosti. Ne, to so bili politiki, mediji. In ti so sprožili gibanja oziroma tokove, ki jih oblasti niso več mogle obvladati in pri tem imam eh, v mislih našo agencijo, eh, zdravstvene oblasti in pa svetovno zdravstveno organizacijo. Pomembno je, kako komunicirajo eh, politiki, strokovna javnost in pa javnost. Že številne primere smo imeli, naprimer odpornost na antibiotike, to je ena takšnih stvari. Naprimer, zdravniki predpišajo antibiotike, čeprav vedo, da tega ne bi smeli. Torej, politiki in zelo sem vesel, da je to na dnevnem redu jutri, ko bo govora o odpornosti na antibiotike. Torej, tukaj imamo star evolucijski problem. Neposredno se naučimo Če zdravnik ne, dovolj, ne, umira, ne umiva dovolj svojih rok, potem pa gre pacijent domov po enem tednu, zboli in umre, tukaj ni neposredne povezave med tem slabim vedenjem. Če bi pacijent takoj umrl, potem bi bil zdravnik eh, dober, perfektni učitelj. Torej, Komunikacija v zvezi z zdravjem je ena največjih prioritet, ki bi jih moral podpreti tudi Evropski parlament, kajti tukaj eh, lahko dobimo veliko koristi. Veliko vemo o okužbah v bolnišnicah, veliko vemo o odpornosti na antibiotike. Toda poglavitna točka je ta, da zdravniki predpisujajo takrat, ko to ni potrebno ali pa zato prosijo eh, pacijenti in da si ne umivajo rok. Torej, eh, komunikacija glede zdravja je zelo pomembna. Sedaj pa prehajam še k zadnji točki, ki se nanaša na ECDC in pa na strukturo. Ustvarili ste ECDC in to je sedaj odlična agencija. In ta je razvila tudi instrumente, kot je naprimer TESI. TESI je sistem nadzora, ki koordinira baze podatkov in pa vse podatke ki pridejo v Štokholm. In omenili ste en, eden od primerov, kjer so samo v Štokholmu vedeli, da so bili ljudje iz različnih držav v tej mali vasi. Torej, ta instrument nadzora, ki vode do dobrih podatkov in pa do ukrepov, ki jih spremljajo dejavnosti, to je zelo dober instrument. In evropejci in vi imate pravico, da imate več, da bolje koristite ta instrument. Ne samo za infekcijske bolezni, kjer imate to omrežje in pa tok eh, dobro ovrednotenih eh, podatkov. To bi lahko uporabljali tudi za kronične bolezni in pa za druge eh, bolezni javnega zdravja. In vse to je v vašem interesu. In stvari so tudi povezane. Če si pogledate diabetes, tukaj Eh, če ljudje, ki imajo to bolezen, imajo veliko večje tveganje obolelosti za eh, nalezljivimi boleznimi. Torej, obstaja povezava med nalezljivimi boleznimi in pa med drugimi boleznimi, ki predstavlja nevarno za javno zdravje. Torej, v prihodnosti, morda ne ta hip, bi mi moral parlament razmisliti o tem, da bi bolje uporabljali takšne instrumente, kot je naprimer TESI, ta sistem nadzora, ki ga je eh, agencija ustanovila. Dobro bi bilo, če bi ta instrument prilagodili in ga uporabljali tudi v drugih sektorjih. Mandat eh, agencije je omejen in tudi svet pravi prste stran od drugih stvari, to da jaz, ki vas predstavljam, um, pozivam k temu, kajti sem ob koncu drugega mandata in morda uh, tega dela ne bom več upravljal dolgo, to da sam sem prepričan, da bi morali razmisliti o tem, da bi ta instrument, ki ga je razvil ECDC, uporabiti za druga področja. To bo vprašanje, ki se bo pojavljalo sedaj ali pa v naslednjih letih. Hvala lepa za pozornost in naj še enkrat podarim, da sem zelo počaščen, da lahko upravljam to nalogo za vas. Hvala. Hvala, hvala, da ste to povedali. Zanimivo je bilo slišati vaše poročila. Če želite, tudi napišite poročilo sa svojimi opaskami za odbor, kajti številni danes niso z nami. Torej, hvala lepa za vaše poročilo. Sedaj pa bi uh, dal besedo direktorju. Hvala lepa. Rad bi se vam zahvalil, gospa Grosted in pa uh, gospa Hamakivan. Hvala lepa za vprašanje v zvezi z ošpicami. Ne bom odprt Osamljen, eh, oziroma um, srame je, da izvažamo to bolezen v Kanado, v Južno Ameriko, v Severno Ameriko. To so uh, geografska področja, ki, kjer sploh ni bilo več ošpic, sedaj pa smo jih mi izvozili tja. Ne želimo meniti posameznih držav članic, ampak vsi vi ste, koga imamo v mislih. Vsako, vsake štiri tedne objavimo podrobne podatke o tem, v katerih državah so se pojavile ošpice. Vse informacije so torej na razpolago in z veseljem vam pošljem te informacije. Imeli smo priporočila sveta pod mačarskim predsedstvom, kajti uh, to so bili zelo močni sklepi glede cepitev otrok, ampak vprašanje je, kako lahko spremenimo vedenje. In to je težka naloga. Prejšnji teden sem objavil uh, editorial in dejstvo je, da ljudje zaupajo zdravnikom. Številni državljani manj zaupajo uradnikom, predstavnikom vlade, žal to, da verjamajo svojim zdravnikom. Ošpice so zelo nalezljive in potrebno bi bilo pokritje za, za, za cepitvijo proti ošpicam v višini 95 odstotkov obstajajo pa države, ki ne želijo zauzeti jasnega stališča in posledica je ta, da starši niso prepričani, da morajo slediti nacionalnim državam eh, imunizacije, ki so zaston oziroma eh, eh, nekateri zdravniki niso prepričani in zaradi tega tudi določeni starši ne vedo, ali bi obogali te programe in zato otroci zbolijo za ošpitecami. To pa je zelo pomembna bolezen. Pri 25 odstotkov v primeru obolelosti eh, pride do tega, da je potrebno otroke hospitalizirati, dobi zbolijo za eh, pljučnico in to so zelo resni primere, to je resna bolezen. Pravzaprav pa se je zelo enostavno proti njej boriti. In upam, da zdravstveni delavci prevzemajo svojo odgovornost. A to, kar počnemo mi, je to, da sprožimo kampanjo. Imamo tudi študijo za vedika družbenih znanosti, namreč kako bi lahko vplivali na javnost in pa na zdravstvene delavce. Sedaj smo razvili regionalni pristop, kjer nudimo orodje za različne regije kajti en pristop eh, ne more zadovoljiti vseh primerov. Razvili smo tudi ta svežen komunikacije in vse to se bo začelo drugo leto. Upam, da, bomo tudi, da to bo tudi obrodilo sadove, eh, stopnja eh, cepitev vse viša in seveda bo v prihodnosti manj ošpic. Pomembne pa so tudi kampanje spremljanja. Otroci, ki se cepijo med prvim in drugim letom, potrebujejo drugo fazo cepljenja, ki je zelo pomembna in nekatere države tega aktivno ne podpirajo. Torej, to so tiste kampanje, ki, ki spremljajo prvo cepljenje. Potem je tukaj še odpornost na antimikrobe in antibiotike. Preplačam si dokumente, ki bodo jutrišnja tema, mislim, da je to zelo pomembno. Vse je tam. Eh, nanašati se tudi na ECDC. Mi smo razvili ESNET, to je nadzorni sistem. Pred tremi tedni sem bil povabljen na največjo konferenco, to je IKA konferenca v Čikagu, to je največja konferenca o nalezljivih boleznih. In glavni govornik je bil strokovnjak za a, eh, odpornost na antimikrobe in Predstavil je podatke za IRS-neta. To je svetovno vodilni primer, kako lahko merite odpornost na antimikrobe. A, potem me je, predsta, a, je, je stopil v stik z menoj tudi predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo in govorila sva o a, tem. Torej, doživljamo prve spremembe pri vzorcih. Imamo različna omrežja. Pred enim letom smo slišali za njo deli N1, N1 uh, eh, SEO, pričeli smo z preiskavami, izdelali smo hitro oceno tveganja, položaj je slab. Sedaj smo razvili še nove ocene za CPI, In znova poskušamo prepričati zdravstvene delavce, da morajo nameniti več pozornosti eh, zdravljenjem. Kaj je treba ukrepati pravočasno? Veselim se akcijskega načrta Evropske komisije. Mislim, da ga bodo predložili jeseni. In mislim, da so tam vsi elementi za boj proti odpornosti na antimikrobe. Kar se tiče gripe, eh, ogledali smo si eh, tiskovno poročilo v zvezi s tem in sicer iz organizacije za kmetijstvo in hrano. Izdelali smo hitro oceno tveganja in iz našega vidika, poleg tega smo se posvetovali tudi za Svetovno zdravstveno organizacijo, torej z našega vidika se tveganje ni povečalo, tveganje je na isti ravni, to da biti moramo pozorni na ta pomemben SEO N1H1, ampak to zelo natančno spremljamo. Tudi v povezavi z kmetijskim sektorjem. danes zjutraj oziroma preden sem prišel sam, naj obrobo povem, da je dobra povezava med Bruslem in eh, Stokholmom. Torej, danes zjutraj me je obiskala delegacija industrije in eh, razpravljali smo o gripi, o novih eh, cepivih za novo sezono. Želimo pregledno razpravo s proizvajalci cepiv in ta hip zadeva dobro teče. To so cepiva visoke kakovosti. Razpravljali pa smo tudi o tem, kako bi lahko sodelovali v prihodnosti v zvezi s tem zelo pomembnim vprašanjem. Poznate razpravo o nečem, kar nas je zelo skrbelo pred enim letom. zelo so nas skrbele te spalne bolezni, nakrolepsija, to nas je skrbelo, kajti dejstvo je, da bi to lahko okrepilo dvome prebivalstva v zvezi z prednostmi cepitev. To, da cepitve so zelo pomembne na področju ošpic v Veliki Britaniji, pa uh, je zelo, obstaja zelo burna razprava o posledicah cepitev eh, proti ošpicam. Čaž, da naj tudi avtizem bil posledica tega in tako naprej, vse to pa nima nobenega smisla. Izdelali smo zelo obširno študijo, v katero smo vključili veliko denarja in veliko otrok in rezultate pričakujemo jeseni. To je zelo zapletena študija, to da lahko pričakujete rezultatov. Kar se tiče eheka, kar se tiče neenakosti glede zdravja. Številni razpravljajo o tem, kako neenakomerno je razporajeno zdravje. Številne to vrstne razprave potekajo na bolj splošni ravni. In vprašal sem se, kako bi lahko mi pomagali uh, na tem področju. Če si pogledate tuberkulozo, Obstajajo na tem področju številne neenakosti, kajti bogati zatem ne zbolijo. Tuberkuloza je bolezen, ki je zelo dovzetna za neenakosti. In skoraj da vsi primeri tuberkuloze so samo v eni državi. Vemo, da ljudi v nekaterih državah, ki jih ne bom pa imenoval, ne dobijo prave diagnoze. Eh, tuberkuloza se premalo diagnosticira in ti otroci tudi ne dobijo pravih zdravil. In upam, da tudi vi vsi podpirate boj proti tuberkulozi, kajti to je najboljši primer za neenakopraven položaj a, eh, a, eh, glede zdravja. Kar pa se tiče cepljenja, nekateri zelo visoko izobraženi ljudje so se sami odločili, da ne želijo eh, cepljenja. Po drugi strani pa so zelo randljivi ljudje tisti, ki tega niso deležni. In razmišljamo o tem, kako bi lahko dosegli randljive ljudi, ki se želijo cepiti, to, da nimajo priložnosti, da bi prišli do cepljenja. Potem je tu še en primer, naprimer HIV. O tem smo že govorili. Vesel sem, da ste HIV povezali za človekovimi pravicami. Kajti, če se ne bomo borili proti HIV-u in če ne bomo zagotavljali hitrih diagnoz in pa hitrega dostopa do zdravljenja, potem bo to znova privedlo do a, neenake možnosti na tem področju. Potem je tukaj še cepljenje proti raku, tiste ženske, ki nimajo dostopa do cepitev, so mnogo bolj dovzetne za to bolezen. In to je novični primer za neekopravni položaj. Pozivam vas, borimo se proti neenakomerni porazdelitvi zdravja. Proti temu se da boriti. Toda, države članice morajo najprej temu posvetiti dovolj pozornosti. Sedaj pa ehek. To je bil največji izbruh vseh časov na svetu. Tukaj je šlo za sev ekoli. Številni ljudje so bili uh, v Nemčiji prizadeti in posledice te infekcije so bile hude. Prišlo je do zelo hudih komplikacij in naša vloga je bila, da smo zagotovili opredelitev tega primera. Poleg tega smo dali tudi veliko smernic, tukaj je šlo za zelo redek sev in laboratoriji niso bili pripravljeni za odkrivanje tega seva in tukaj smo mi um, dali na razpolago podatke. Vemo, da je bila ta epidemija omejena v glavnem na Nemčijo, čeprav je prišlo tudi do majhnega izbruha v Franciji. Ampak na začetku seveda tega nismo vedeli, tako da smo si zelo prizadevali za to, da bi zbrali podatke iz vseh eh, držav članic v našem sistemu. Mobilizirali smo tudi uh, omrežje strokovnjakov za bolezni, ki izhajajo iz hrane in vode. In pomagali smo tudi bolnišnicam, ki so se soočale z ogromnimi številkami eh, bolnikov. Sodelovali smo tudi z inštitutom Robert Koch, oni smo so opravili odlično nalogo, sodelovali smo tudi z EFSO pod vodstvom Sanka. In mislim, da je bila posledica tega to, da smo uvedli številne dobre ukrepe. In lekcije, ki bi se jih mi lahko naučili iz te epidemije, so sledeče. Takšna epidemija se lahko ponovi in sicer v zelo dobro upremljenih državah. In zavedati se moramo, da se to lahko zgodi povsod, ne samo v revnih državah, ki nimajo virov. Torej, zelo pomembno je temu posvetiti pozornost. Vemo tudi, da je prišlo do zamude pri obvestilu, Zadnji krat smo tukaj govorili o hepatitisu, potem pa je gospa Dagmarod Berend vprašala, no pa tudi Peter Lize, ona dva sta me vprašala, kako je za epidemijo v Nemčiji. In vemo, da je prišlo do zamude 21 dni med tem, ko so nekaj vedeli zdravniki in pa ko je bila o tem obveščena, obveščena zvezdna raven. Ko je informacija dosegla zvezdno raven in pa inštitut Robert Koch, smo o tem zvedeli tudi mi in smo o tem začeli poročati. Vemo, da so v vsaki državi različne ravni. Imamo zdravnike, potem je regionalna raven, lokalna raven in tako naprej. In zavedeti se moramo, da Čeprav imamo odlične sisteme na evropski ravni, lokalna raven ne deluje vedno dobro in temu moramo posvetiti našo pozornost. Vemo tudi, da moramo biti pozorni na klinike, na zdravnike in ne vedo, kaj je najboljše zdravljenje. Primerov pa je veliko. Potem pa še zadnja točka. Vesel sem, da ste omenili podnebne spremembe. V to smo uložili kar precej denarja. Morda. Festing, kaj je švedska beseda za to, kar ste omenili? To bi bile lahko posledice podnebnih sprememb. Obstaja virus v Grčiji in uh, Italiji, Bolezen Zahodnega Nila se je pojavila v Južni Evropi in lahko, da je to tudi posledica povezave med podnebnimi spremembami in uh, nalezljivimi boleznimi. V to smo vložili veliko denarja, to ni vedno popularna zadeva, vedno me nekoliko skrbi da iz vidika zdrav oziroma z medicinskega vidika temu ne posvečajo dovolj pozornosti. Bolje to okoljsko vprašanje, to, da sam bi pozival k temu, da bi temu posvetili tudi več pozornosti iz vidika okoljskih sprememb. Hvala lepa. Mislim, da ste odgovorili na vsa vprašanja razen na eno. Ste pa dejansko podrobno odgovorili. Sam prihajam iz arhipelaga Stokholma, kjer nas skrbita borelija in eh, tudi uh, druge nalezljive bolezni. Pri nas uh, tudi smo pozorni na to, imamo tudi notranjega strokovnjaka za to področje, tako da naša ocena tveganj uh, je rezultat dela naših strokovnjakov. V, letu, v prejšnjem letu smo v upravnem odboru sprejeli politiko o naskrižnih interesih. Sicer tega ne bi smeli povedati, ampak morali smo pripraviti uh, Eh, pridobiti mnenje Evropskega nadzornika za varstvo eh, podatkov eh, in sicer smo jim morali poslati določene podatke, imeli se različne vprašanja in potem smo morali poslati dodatne podatke in sedaj čakamo na njihovo mnenje. Sodelujemo pa tudi v delovni skupini Sanka o naskrižju interesov pripravili pa bomo tudi notrnjo politiko, eh, še posebej na področju gripe in tukaj smo prosili vse zaposlene, da se jasno izrazijo o naskrižju interesov na spletni strani, tako da bo jasno, ali imajo kakršnikoli interes za karkoli. To so storili, ampak iskreno povedano naj povem, da vseeno potrebujemo mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Seveda pa vam lahko zagotovim, da nihče od mojih zaposlenih, eh, niti od vodstvenih eh, delavcev nima nobene delnice, nobene obveznice, ničesar v nobenem komercialnem podjetju. Najlepša hvala, to je bila zelo zanimiva razprava. Želim vam veliko uspehov. Iskreno upam, da ne bo v naslednjem letu paničnih eh, izbruhov bolezni. Prepričam pa sem, da vam bo izredno dobro šlo. Eh, to je eh, zadnja stvar, ki smo obravnavali danes. Ponovno se vidimo jutri, prinesite svoje glasovalne kartice in pridite pravočasno. Mogoče nam bo končno enkrat uspelo pravočasno tudi začeti sejo. Nasvidenje.